Thank you, ladies and gentlemen. Can I reconvene the meeting, please? And Spoštovane gospe in gospodje, predlagam, da začnemo s poročilom predsednika o sklepih sestanka koordinatorjev. Koordinatorji so razpravljali o pogajalskem eh, mandatu v zvezi z revizijo svežnja o železniškem prometu in naš odločitev je bila, da gospa Sarkijani skupaj s poročevalcem svetu ima pogajalski mandat za to, da si lahko pripravi mnenja za uspešen zaključek postopka. Tako da se bo lahko začel dialog na podlagi prve obravnave pri sodelovanju s poročevalci v senci in ob tem, da bo poročevalec redno eh, poročal o tem koordinatorjem, kar zadeva imenovanje eh, poročevalca eh, na podlagi odločitve koordinitve glede uh, amandmaja 126, 106 uh, v zvezi z funkcionalnostmi, ki ne bodo navedene na, uh, na uh, dovoljenju voznika, velja naslednje. Dovolili, če smo, odločili smo se, da bo predsedujoči poročevalec in ta bo v rotaciji s podpredsednikom se odločil, da bo to poročilo pokrivala gospa Tikao. Zredi tega, ker ta pokriva že poročilo takografov, kar zadeva poročilo o eurokontrolu. Tudi tukaj smo se odločili na podlagi načela rotacije med političnimi skupinami, da bo to poročilo pripravila skupina GUE, kar zadeva mnenja ki podpirajo teritorijalno sodelovanje znotraj eh, Evropskega sklada za regionalni razvoj. Upoštevamo tudi rotacijski sistem in tukaj je GUE na vrsti, da pripravi mnenje, tako da bo tudi to naredila ta skupina, ker zadeva umik odločitve 1, 2, 3, 4 v skladu z rotacijskim sistemom. se je izkazalo, da skupina, ki bi morala to uh, narediti, um, ni za to. Tako da predaje nazaj uh, naslednjemu uh, na vrstnem redu. Kar zadeva okvirni program, ki pripravlja pravila za finančno podporo znotraj uh, um, omrežja, vseevropskega omrežja za promet in energetiko. Uh, odločitev Evropske ljudske stranke je, da bo ona omenovala poročevalca za to temo, kar zadeva dokumente za informacije. Uh, glede tega so bili. Uh, koordinatorje mnenja, da naj se ne pripravi nobenega poročila v zvezi z izvajanjem leta 2010, v zvezi s splošnimi pravili eh, varstva na področju civilnega letalstva. Koordinatorji so bile tudi mnenja, da ni potrebno delovati v zvezi s poročilom Evropskemu parlamentu o svežnju o integrirani evropski infrastrukturi, saj je to že del eh, projekta za povezovanje Evrope, kar zadeva sporočilo, ki smo ga sprejeli strani komisije glede izvajanja zakonodaje o enotnem evropskem eh, nebu, so se koordinatorji strinjali, da bi pripravili poročilo na lasno pobudo. O tem bodo razpravljali na naslednjem sestanku in sicer o tem, ali kdo bo to pripravil. Če bo kakršnakoli skupina za to izrazila zanimanje, se bo to pokazalo na naslednjem sestanku, ampak na splošno se strinjamo, da bo poročilo pripravljeno. Kar zadeva mnenje o cilju Kyoto, Tukaj se nismo odločili za noben ukrep, kar zadeva pilotski projekt o, o preknih obveznicah. Smo se odločili, da ne bomo ukrepali zaradi tega, ker smo. v zvezi s peto točko, glede katere smo se odločili, da bomo pripravili mnenje, odločili, da je dovolj, da imamo eno mnenje in da to predstavimo kot enotno mnenje v zvezi z obema. Kar zadeva sporočilo glede okvira, glede naslednje eh, generacije inovativnih finančnih instrumentov, še posebej tistih, ki se nanašajo na dožniško platformo, smo se odločili, da ne bomo ukrepali. še štiri moramo obravnavati in sicer sporočilo v zvezi s strategijo širjenja, tukaj tudi nobenega ukrepanja, sporočilo v zvezi eh, s prošnjo Srbije za članstvo nobenega ukrepanja, sporočilo parlamentu eh, glede močnejšega eh, odzivanja na droge, nobenega ukrepanja glede sporočila, glede zaščite živali med eh, transportom, smo se odločili, da bomo počakali na mnenje odbora za kmetijstvo. Če bo ta odbor se odločil, da bo pripravil eh, poročilo, potem bomo tudi mi morali pripraviti mnenje v zvezi s tem. Ne na zadnje, še struktura za povezovanje eh, Evrope. Tukaj vemo, kakšne so reforme, ki jih eh, predlaga komisija v zvezi s evropskim obrežjem in s tem smo se seznanili. Kar zadeva postopek komitologije, je gospod Alkadrav obvestil koordinatorje o obstoječem eh, nekontroverznem dokumentu. Na podlagi eh, sestanka strokovnjakov Eh, ki bo novembra, bo pripravljeno mnenje, to bo pripravljeno za sestanek koordinatorja v decembru. Vemo, da se nekateri za to močno zanimate, tako da to bo pripravljeno decembra meseca. Znotraj točke Erasmus smo uh, govorili o dnevih TNT v Antwerpu in tukaj smo govorili tudi o tem, da bodo koordinatorji povabljeni in bodo imeli triminutni čas za govor. Dogovorili smo se, da bi morali podati vsi skupno sporočilo, tako da bomo podajali enako mnenje, ko se bomo naslednji teden srečali s predstavniki sveta. Uh, Malcolm Halben je. Yeah poslal dopis, na katerega smo se pozitivno odzvali in sicer smo se pozitivno odzvali na njegovo vabilo, tako da bomo pripravili mnenje o dveh temah eh, ki se nanaša na teh 20 eh, izraženih skrbi in sicer gre tukaj za čezmejno registracijo vozil in za pravice voznikov. Eh, pardon, se upravičujemo pravice potnikov kar zadeva predlog gospoda Vandala in ustna vprašanja vezana na piratstvo v pomorskem pomenu. Smo se dogovorili, da bomo podali ustno vprašanje znotraj razprave o piratskih dejavnostih. Prosili smo gospoda sekretarja da bi se omogočilo, da bi bilo to vprašanje eh, dolgo tako kot predvideno, obenem, da se tukaj pošteva tudi rezolucija, ki jo je Evropski parlament sprejel leta 2009. Ameriška zbornica za gospodarstvo je poslala vabilo, da se udeležimo eh, srečanja v Kölnu. Sedaj uh, Eh, poskušamo gotoviti, kateri je datum, ko lahko odidejo vsi koordinatorji. Nasplošno se koordinatorji s tem obiskov strinjajo, sedaj moramo le eh, malce oglasiti svoje razpoložljivosti. Koordinatorji so, eh, so si pogledali polsko pismo o vesoljski politiki in še posebej o prometnem aspektu le tega. Priporočilo koordinatorjev je, da bi sestanek, ki bo potekal 19., 20. in 21. decembra, krajši, eh, da ne bo več potekal 21. decembra, temveč le 19. in 20. decembra. To je vse, kar bi lahko povedal v zvezi s tem. Zanima me, če je kakšno vprašanje, če bi želel kdorkoli besedo v zvezi s tem, če temu ni tako, potem uh, sklepam, da uh, vsi podpirate poročilo sestanka koordinatorjev. Najlepša hvala. Naslednja točka na dnevnem redu je v zvezi s statističnimi poročili, v zvezi s cestnim prevozom blaga. To je moje poročilo. Vem, da je zadnja stvar, ki si želite preživeti štiri ure eh, v poslušanju teh eh, statističnih poročil, ampak žal moram. Eh, poročati odborom o rezultatih pogajanj s svetom. Doslej nam je uspelo doseči dogovor eh, s svetom in s komisijo o kompromisnem besedilu. Tega boste našli v eh, svojih spisih. Če pa ga lahko na hitro predstavim, naj povem, da glede delegiranih in uh, izvajalskih akti velja, da je komisija predlagala, da bi uh, tukaj veljal uh, nekdani postopek komitologije v zvezi z razdelitvijo pristojnosti in v zvezi z umetami leteh. V željo, da bi se zavarovalo uh, to, kar je hotel zagotoviti eh, zakonodajalec in prožnost v zvezi s to, se ostaja pri tem predlogu. To je bilo tudi mnenjo tako našega odbora kot tudi parlamenta v zvezi z delegiranimi. Akti. Potem pa so tukaj še predlogi sprememb v zvezi s takografi in tukaj smo si pogledali različne. Um, Eh, argumente. Komisija bo poročala zakonodajalcem o izvajanju uredbe do konca leta 2013, obenem pa bo tudi preučila ogotovitve vezanih projektov o zračnih izpustih in če bo potrebno, bo predlagala tudi spremembe glede spremenljivk. Tretjič. Eh, predlog spremembe v zvezi z objavo rezultatov, to je svet eh, sprejel in tukaj smo eh, tudi sprejeli izjemo, ki je omejena in eh, vezana na zemljepisno naravo in druge specifične lastnosti Malte. Kar, ko bo prišlo do registracije 400 vozil na Malti, bo ta uredba začela veljati tudi za Malto. poročevalci v senci eh, so eh, močno podprli kompromisni predlog, glede na to, da so celi našega odbora nasplošno vključeni v to besedilo, predlagam, da podpremo uh, tudi kot parlament eh, ta kompromisni predlog. Rad bi se zahvalil poročevalcem sedci za sodelovanje. Rad bi vam tudi povedal, da bo kompromisni predlog predložen kot predlog spremembe našega odmora v plenarni skupščini in potem bomo o tem glasovali znotraj plenarnega zasedanja v Bruslu 1. decembra. Zanima me, ali ima kdo kakšno vprašanje. Gospa Lichtenberger, izvolite. Najlepša hvala za delo, ki ste ga vložili v to zadevo. To je namreč redek primer, ko lahko še vedno nekaj dosežemo v odnosu s svetom, saj ta ponavadi zavrne kakršnokoli naše delovanje. Tako da najlepša hvala. Najlepša hvala, kot sem povedal so, bila, um, so bile razprave dolge, tudi s poročevalci, tako da mislim, da je tukaj dejansko rezultat skupnega dela. Ste vsi zadovoljni s tem? Potem pa najlepša hvala, če je temu tako, predlagam, da gremo na naslednjo točko in sicer na elektronsko glasovanje. Uh, prosim vas, uh, da ustavite elektronske kartice, uh, potem pa preverimo, ali glasovalni stroji delujejo, tako da lahko sedaj glasujemo. E. Seveda moramo spet prešteti poslance EPP. Ste vsi glasovali? On, Kako ste, gospod Meissner, deluje?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 Zahvaliti se moramo gospodu Grošu, ker se to kar številke ujema, tako da najlepša hvala v zvezi s tem. Right. First of all, then, the Simpson report on the memorandum of. Najprej bomo glasovali o poročilu Simpsona in memorandu o sodelovanju. Končno glasovanje je odprto. As everybody voted, vote ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Soglasno sprejeto. Next is the... Prehajamo na seznam glasovanja o načrtu za enotni evropski prometni prostor na potih konkurenčnemu in zveri gospodarnemu prometnemu sistemu. Poročevalec je bil gospod Groš. Preden glasujemo, naj povem, da uh, v zvezi z napakami pri prevodu velja, da bomo seveda te eh, predloge sprememb obravnavali in bomo, eh, in bomo poštevali formulacijo izvirnika. To je običajni postopek. Vsekakor želim eh, vam zagotoviti, da je to zagotovljeno. Prosim tudi za potrpežljivost v zvezi s tem če bo kakšen kompromisni predlog postal um, brezpredmeten, potem moramo poiskati, kje nadaljevati. Začenjam s kompromisnim predlogom ena. Tisti, ki ste za, proti, vzdržani, sprejeto. Prehajamo na predlog spremembe 40. Eh, glasujemo o predlogu 40 za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 2 za proti vzdržani sprejeto. Prehajamo na predlog 49, gospod Debeker, za proti vzdržani sprejeto zavrnjeno. Predlog 44 eh, za, proti, zdržani. Ali lahko, prosim, elektronsko preverimo? Glasujemo. Has everybody voted? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromisni predlog 3 za proti. Zdržani sprejeto. Kompromisni predlog 4 za proti. Zdržani sprejeto. Kompromisni predlog 5. Kompromisni predlog 5 za, proti, vzdržani sprijeto. Prehajamo na predlog 62, gospod Kančan za, proti, vzdržani zavrnjeno. 63 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Želite preveriti? Preverjamo 63. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 66 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 65 je bil umaknen, kompromisni predlog 6 za, proti, zdržani, sprijeto. Mislim, da je naslednji 71, gospod Vandalan, za proti, vzdržani, zavrnjeno 72 za, proti, vzdržani, sprijeto. Štiriinsedemdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog sedem za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Oseminsedemdeset, ne ta postane brezpredmeten, pravi gospod predsedujoči. Okay. Oseminsedemdeset le iz le črteno eh, postane brezpredmetno, glasovati moramo v preostalem delu, si za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 80 velja podobno za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni pretok 8 za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 9 za proti vzdržani sprejeto. 115. Gospa Jala Senta, ga je ložila. Poročevalce gospoda Groša bi želela vprašati naslednje. Gre za predlog, ki uh, pokriva le logistiko. Včeraj gospod uh, Groš se strinja uh, da eh, njegovi predlogi, kompromisi predlogi tega ne pokrivajo. Hotela sem vam še enkrat povedati, da se strinjam s tem, kar je bilo povedano včeraj, ampak pomembno je, da komisijo prosimo, da ostane razprava odprta, zaradi tega, ker na ta način dosežemo dobre rezultate. V redu, ne želim razprave o predlogu vsekakor glasujemo 115 za, proti vzdržanje. Preverjamo elektronsko predlog 115. Gospod Groš, preden preverjamo, izvolite. Uh, äh, Isto na kratko predlagal bi, da bi ostali pri glasovalnem seznamu takšnem, kakršnem je, da pa se kolegico Ajalo Sander najdeva obeseditev do plenarnega zasedanja. Tako bi najbolj rešili problem. Glasujemo torej. Ste vsi glasovali, konec glasovanja? Spregeto. Tako da v vsakem primeru se morate uh, pogovoriti. Naslednji je 117. Tukaj imamo glasovanje po delih. Prvi del pokriva uh, do uh, Security of Energy Supply za proti sprijeto. Drugi del preostalo za proti vzdržani zavrnjeno. 119 za proti vzdržani sprijeto. 123 za proti, vzdržani se vrnjena. Preverjamo, glasujemo. Has everybody voted? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromisni predlog 10. Mathieu žal ne slišimo. Now, Now, I, clear... Kar zadeva 119, je bilo vse jasno, tako da tukaj so stvari zaključene. Kompromisni predlog 10. Sicer bomo ponovno glasovali vsem. Tukaj imamo glasovanje po delih. Prvi del je do with European added value za, proti vzdržanje sprijeto. Drugi del preostalo za, proti vzdržanje sprijeto. Tako mislim, da smo prišli do predloga 11 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog 131, gospod Ertug ga je vložil za, proti, vzdržani sprejeto. 133, gospod Tika za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 12 za, proti vzdržani sprejeto. Kom 139 gospod Bradburn za, proti vzdržani zavrnjeno. 141 za, proti vzdržani zavrnjeno. 140 za, proti vzdržani, zavrnjeno 142 za, proti vzdržani, zavrnjeno 143 za, proti vzdržani, sprejeto 144 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo 144 za začetek glasovanja. <laughs> voted, voted. Ste si glasovali, konec glasovanja? Zavrnjeno. Kompromisni predlog 13 za proti vzdržani sprejeto. 150 za proti vzdržani. Preverjamo, ker je malce zmede, glasujemo v zvezi s predlogom 150. Mislim, da je zavrnjen ta predlog, ampak ni povsem jasno. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 151 za, proti, vzdržani sprejeto, 152 za, proti vzdržani sprejeto, 153 za, proti vzdržani zavrnjeno, 156 za, proti vzdržani preverjamo elektronsko, 156 glasujemo. Everybody votes. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 160 za, proti, zdržanje sprijeto. Kompromisni predlog 14 za, proti, zdržanje sprijeto. Kompromisni predlog 15 za, proti, zdržanje sprijeto. 176 za za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 177 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. 186 za, proti, vzdržani, zavrnjeno zavrnjeno 188 za, proti zdržani sprijeto. Kompromisni predlog 17 za, proti zdržani sprijeto. Kompromisni predlog 18 za, proti zdržani sprijeto. 217, gospod Remoza za, proti, vzdržani zavrnjeno, kompromisni predlog 19 za, proti, vzdržani sprijeto. Dva, tri, dva, dvesto dvaintrideset, gospod Kramer, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 234 za, proti vzdržani sprejeto, 235 za, proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog 20 za, proti vzdržani sprejeto, 244 za, proti vzdržani zavrnjeno kompromisni predlog 21 za proti zdržani sprejeto. 249 za proti zdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 22 za proti zdržani sprejeto. 23. Kompromisni predlog 23 za proti vzdržani. Ali lahko elektronsko preverimo? Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Dva, pet, osem. Kdo je za? Proti? vzdržani, sprejet. 259, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 260, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 261. 260, glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 261. Kdo je za? Proti. Zdržani. Preverjamo. 261. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 24. V štirih delih. Ena, dva tri in tako naprej. Začeli bomo z indent ena, kdo je za, proti, stržani, sprejet. Indent dva, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Štiri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. In sedaj preostanek, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Nadaljujemo z 264. Gospod Bledvon, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. 269. Kdo je za? Prvi del tega predloga spremembe je bil umaknen. Tukaj gre za safety objectives. Torej, glasujemo samo o preostalem delu izvornega predloga spremembe 269. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejet. 271. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnen. 272. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnen. 273, 274 postaneta brezpredmetna, 284 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. 286, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 288, kdo je za, proti, preverjamo. Kajti očitno se vam ne da več dvigovati roke. Torej, 288 glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 289 za, proti, Vzdržani, zavrnjeni. Kompromis 25. Kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 300. Glasovanje po delih. Prvi del. Do footprint of transport and logistic operations. Drugi del je tisto, kar sledi. Prvi del. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejet. Drugi del. Kdo je za? Proti vzdržani. Preverili bomo drugi del predloga spremembe 300. Kdo je za? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Drugi del je tudi sprejet. 303. Gospod Bilbao, kdo je za? Proti? Zdržani. Zavrnen. 306, gospa Wills, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. Kompromis 26a, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 26b, Kdo je za 26b? Preverjamo. Glasujemo o 26b. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Kje nadaljujemo sedaj? 3, 4, 6 je naslednji, torej 346. Tukaj gre za pristaniške storitve. Predlagal bi, da če 26b ni bil sprejet, da moramo nadaljevati se 346, 347, 348 in 349. Torej, nadaljujemo s 346. Brisanje Vzeti moramo, začeti moramo z predlogi sprememb brisanja, ki se nanašajo na brisanje. Torej, naj poiščem te predloge sprememb. 346. Kdo je za? Proti? Stržani? To bomo preverili. Mislim, da je bil sprejet, ampak preverjamo. 346 glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa 309. Tukaj gre za eh, odstavek 16 eh, ali na 1, torej predlog spremembe 309. Gospod Ugijas, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. predlog spremembe 315. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. 320. Gospod Ertog, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. 322. Gospa Bilbao, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Dovolite vprašanje. 351 predlog spremembe gospoda Higginsa. O tem nismo glasovali. Ne. Kajti 26b je bil zavrnjen. Potem smo začeli z za, uh, 309, ki briše vse. Ko smo sprejeli predlog spremembe 309, je izginilo vse drugo. Hvala za pojasnitev. Ni tako enostavno. Seveda, seveda, posem razumem. 322 je bil zavrnen. Sedaj nadaljujemo z 329. Ustni predlog spremembe. Tekst je predlagan v desnem stolpcu kot ločen na alinaja. Glasujemo o ustnem predlogu spremembe. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnen. 342. Znova ustni predlog spremembe allowing the principal of eco bonuses in tako naprej. Gospoda Kančiana. Ima kdo kaj proti? Ne. Dobro. Glasujemo, kdo je za? Proti? Zdržani. Preverili bomo. Preverjamo 342 za ustnim predlogom spremembe. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnen. Rezultat je bil tas. Oziroma izenačen. Those against, abstentions, rejection. Rejected. 351. Se 346 smo upravili. Sedaj pa prehajamo k kompromisu 27. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. 373, Kramberger, Lichtenberger in tako naprej. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 381 postane brezpredmeten zaradi kompromisa 15. Kompromis 28, kdo je za? Oprostite, tukaj imamo še ustni predlog spremembe, ki so ga zahtevali zeleni v zvezi z linijo 4. To imate vsi pred seboj, imate vsi besedilo pred sabo, da ima kdo kaj proti, ne. Glasujemo, kdo je za. Kompromis 28 za ustni predlog spremembe, torej kdo je za. To bomo preverili. Kompromis 28 za ustni predlog spremembe, kdo je za. Proti, zdržani, sprejeti. Nadaljujemo s 386. Kdo je za? Tristo šestinosemdeset. Gre za odstavek osemnajst ali ne ena. Ste pripravljeni? Zeleni? 386, gospe Bilbao, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnen. Nadaljujemo s 398 in 402, ki sta identična. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnen. 400, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnen. 401. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. 403. Kdo je za? Glasujemo 403. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. 407. Kdo je za? Proti? Zdržani? To bomo preverili. Preverjamo 407 glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 412. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverjamo, preverjamo 412. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. 413. Kdo je za? Proti. Zdržani sprejet. Uvodna navedba 9. Predlog spremembe 1. Kdo je za? Proti. Zdržani sprejet. 2. Kdo je za? Proti. Zdržani sprejet. 3. Kompromis 29. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Predlog spremembe šest glasovanje po delih. Imamo dva dela. Se začne for decision making within this field. Torej, predlog spremembe šest, prvi del. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Drugi del, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 30. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 7. Uvodna navedba B. Gospod Tremoza, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 31. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 12. Gospe Bilbao, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnen. Predlog spremembe 17. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnen. 18. Glasovanje po delih. Imamo dva dela prvi del do EU Regions, drugi del ostalo. Glasujemo v prvem delu. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 19, gospod Koh, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 21, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 22. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejet. Kompromis 32. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejet. Predlog spremembe 25. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejet. 26. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejet. 27. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Zavrnjen. 28. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Devetindvajset je bil umaknen, trideset postane brezpredmeten, sedaj pa prihajamo k odboru Envi. Številni so postali brezpredmetni, hvala Bogu. Toda tega nisem rekel jaz. Teda, pro, torej, prosim, tega ne sporočite naprej odboru za okolje. Že vedno me imajo, že, že tako in tako me imajo za slabega. In vi tri. Odstavek 2a. Je nov, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. In vi štiri. Kdo je za? proti vzdržani zavrnjen. ND7, kdo je za? Proti vzdržani zavrnjen. ND8, kdo je za? Proti vzdržani zavrnjen. odstavek 26. 22 postane brezpredmeten. Torej odstavek 26. O tem glasujemo kot o novem odstavku 4a. Kdo je za? Proti? Stržani? Sprejet. 28. Envi 28. Kdo je za? Proti? vzdržani, zavrnjen. In bi 29, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Prehajamo k ITRE, ITRE 2, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. ITRE 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. ITRE 10, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. ITR 20. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Regi. Regi 2. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Regi 7. Se upravičujem, regi 4, novi odstavek 5. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Sedaj regi 7. Ne. Regi 6, kajti 261 ni bil sprejet. Kdo je za? Proti? Zdržani? To bi preverili. Preverjamo regi 6. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnen. Regi sedem. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. In končno glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 34 za, 5 proti, 2 vzdržana glasova in čestitam gospodu Grošu. Right, next. Okay. Right, we now go on to the PNR. Nadaljujemo z mnenjem gospe Lichtenberger. Dva predloga sprememb sta bila umaknjena. 65 in 163. Torej 65 in 163 sta šla. Če to nimate zabeleženo na seznamu. Začenjamo. Predlog spremembe 7 pripadajoč ustrezni del tudi 8 in 2. Torej blok, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. Naslednji blok. Gre za teroristično kaznivo dejanje in pa res na resni čas eh, mejni kriminal. Kdo je za? Proti. Zdržani sprejet. Dobro, preverjamo. Glasujemo. Matju, prijatelj moj, mislim, da si glede tega zelo osamljen. Ste vsi glasovani? Konec, konec glasovanja. Voilà. Sprejet. predlog spremembe 7 in 61, ki sta identična. Kdo je za, proti, vzdržani? Preverjamo, eh, preverjamo, uh, preverjamo 7 in 61. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. 62, gospod Bradburn, to je za. Proti vzdržani, sprejet. Preverili bomo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Nadaljujemo. se 63-64 za ustnim predlogom spremembe. Ste s tem vsi zadovoljni? Kdo je za? Proti? Zdržani? Preverili bomo. Preverimo 63-64 za ustnim predlogom spremembe. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Prav tako sprejeto. 67, 68 in 69. To so identični predlogi sprememb. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Nadaljujemo za 71. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis 2F. Metoda push. Kdo je za? Proti? Sržani? Sprejet. Torej, imeli bomo push, ne pull. Kompromis. Se upravičujem, nadaljevali bomo za 79. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Kompromis 15. Načelo proporcionalnosti. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejet. Sedaj pa kompromis glede drugega člena res ni čez eh, nacionalni, krimi, eh, čez eh, nacionalni kriminal. Kdo je za proti vzdržani sprejet? 87, gospe Tikal. Kdo je za proti vzdržani sprejet? vzdržani sprejet. 88 in 89, identična, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog spremembe 9, poročevalca, kdo je za, proti, vzdržani. Preverjamo, preverjamo številko 9, mislim, da je zavrnjen. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Evropska ljudska stranka ima en glas preveč, Matjuje. Konec glasovanja. Zavrnjen. 90 in 91. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeta. 92. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeta zavrnjen. 93 in 94. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeta. 96 in 97. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeta. Preverili bomo 96 in 97. Kdo je za? Oziroma glasujemo. ste si glasovali, konec glasovanja. 22 proti 20. Sprejeta. Kompromis 4. Danger in delay. Glasujemo. Oziroma, kdo je za? Proti? Vzdržani? Mislim, da je sprejet, ampak preverili bomo. Glasujemo o kompromisu 4. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Sto in sto ena. Kdo je za? Proti? Zdržani? To bomo preverili. Mislim, da sta zavrnjena, ampak vendarle preverimo 100 in 101. Glasujemo. 98 postane brezpredmeten. Evropska ljudska stranka preveč glasov. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis šest. Imamo ločeno glasovanje o tretjem odstavku. Torej, kompromis šest, eh, najprej prvi odstavek. Kdo je za? Oziroma tretji eh, odstavek. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. In sedaj prav ostanek. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Sedaj nadaljujemo za 114.17. Kdo je za? Proti. Preverjamo. Glasujemo. Everybody voted. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 115. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. 116 je jezikovna sprememba, zato o tem ne glasujemo. predlog spremembe 11, kajti ostali so brezpredmetni zaradi šestega kompromisa. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sedaj pa 138, gospod Pirkre, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto, 12 poročevalka, kdo je za? Proti vzdržani, sprejeto. To 43 in 144 sta identična, kdo je za, proti vzdržane. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. Sedaj glasujemo o predlogih sprememb. 13 in 14 v svežnju, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj pa 150. Gospod Marcinkijevič. 150, kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjeno. 151, kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejeto. 15, poročevalko, kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejeto. Gospa cikal, ampak brez tretjega dela, kajti tretji del je brezpredmeten. Torej, predlog spremembe je gospod cikal brez tretjega dela. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dobro, bomo preverili. Gospa cikal, 1, 5, 3, brez tretjega dela, glasujemo. Has everybody voted? Vote. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. The last part. Zadnji del predlogov sprememb 152 in 154 glasujemo o zadnjem delu, torej, ki se začne z at the latest at the end. Kdo je za? proti vzdržani. Zavrnjeno. 159. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. Vidim, da vas že bolijo roke. 155 brez zadnjega dela, kajti ta je brezpredmeten, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 157 brez zadnjega dela, ampak tudi to je brezpredmetno, ker smo sprejeli 155. 158, gospod Marcin Kijevič, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 160, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 16, poročevalke, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 162 in 164 sta identična, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Enajsti člen, 166 in 167, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa 168 in 169, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. 170. Glasovanje po delih. Prvi del. Do PNR data, drugi del ostalo. Prvi del torej, do je za, proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Prvi del predloga spremenim 170, glasujemo ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. O drugem delu moramo še glasovati, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. To 71, gospod Šmit, zato ker je prvi mm, del bil zavrnjen, kdo je za, kdo je proti, vzdržani zavrnjeno. 172, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno. 17 poročevalk, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. 173, 174 in 176 so identični, imamo glasovanje po delih. Prvi del gre za izbris dela besedila do Article 6.1 are collected. Pri prvem glasovanju bomo torej glasovali o izbrisu. Vam je jasno, dobro, kdo je za, proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Prvi del. 1, 7, 3 in ostali. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. drugi del 173 gre za izbris until two years after the date referred to in tako naprej do in article 6.1a collected. To je drugi del. Kdo je za? Proti. Vzdržani. To bomo preverili. Zato, ker sploh ne vem, kaj počne ljudska stranka. Glasujemo elektronsko torej. ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del, izbris. Member states shall ensure in tako naprej, do in article 6 are collected, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Ena sedem pet je brezpredmeten. I don't know. Did we adopt the second part of 173? Let me just check on the. Yeah, we did. We adopted the second part. Sprejeli smo drugi del, zato je to brezpredmetno. Dobro, Gre, prehajamo na 177. Preverjamo le, če je 175 brezpredmeten, ampak mislim, da je tako. Dobro, 177 in 178, da je za. Proti, vzdržani, sprejeto. 18 poročevalke. To je za, proti, vzdržani. Preverimo, 18 preverjamo, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. 180 in 181, to je za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. 182 in 183 do je za, proti, vzdržani. Bomo preverili 182 in 183, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 184, 185, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 186, 187, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno. 18819, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sto devetdeset in sto enaindevetdeset do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sto dvaindevetdeset, sto triindevetdeset do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sto štiriindevetdeset, sto petindevetdeset do je za proti vzdržani. Zavrnjeno. Sto šestindevetdeset, gospod Bradburn, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Sto sedemindevetdeset in sto osemindevetdeset, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Sto devetindevetdeset in dvesto, kdo je za? proti vzdržani. Zavrnjeno. 201 in 202, kdo za? Proti vzdržani. To bomo preverili elektronsko, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis o 12. točki v prilogi. Kdo je za? proti vzdržani. Sprejeto. 206 in 207, kdo je za, proti vzdržani. Mislim, da moramo to preveriti elektronsko. Preverjamo, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 208 in 209, kdo je za. proti, vzdržani, zavrnjeno. 210 in 211, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 212, 213, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 214, 215, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. To lahko preverimo, če želite. 214, 215 preverjamo elektronsko, glasujemo, se vsi glasovali, konec glasovanja. Zdaj pa njeno. 216, 217, 2 za, proti, vzdržane. To bomo preverili, 216 in 217, glasujemo, ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. 218 in 219, kdo je za, proti, vzdržani, to bomo preverili, 218 in 219, pričakujem, da bo rezultat enak, glasujemo, ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. Razhranjujem 19, kdo je za, proti, vzdržani preverimo. Predlog sprejme 19, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Rezultat je jasen. Vem, da je glasovanje še dolgo, ampak prosim vas, pomagajte mi tako, da dvigujete roke. 20, gospod Schmidt, kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. 21, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. 1, to je za, proti, vzdržani, to bomo preverili, mislim, da je sprejeto, ampak glasujemo o predlogu spremembe. 1, poročevalke ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis R11. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. 27 in 28. Kdo je za? Proti vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 29, gospod Rike, kdo je za? Proti, vzdržanje sprejeto. 31 in 32, kdo je za? Proti, vzdržanje zavrnjeno. 34, kdo je za? Proti, vzdržanje. To bomo preverili elektronsko, gospod Šmit. Glasujemo, ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. 35, gospod De Grandes, za, za proti, vzdržani, sprejeto. 36, za, za proti, vzdržani, sprejeto. 37, za, za proti, vzdržani, sprejeto. R15, kdo je za? proti vzdržanju sprejeto. 42. Še malo, še malo. 42, to je za. Proti vzdržanju sprejeto. 43, to je za. Proti vzdržanju zavrnjeno. 44, to je za. Proti vzdržane sprejeto. 45, to je za, proti, vzdržane, to bomo preverili elektronsko, 45, predlog spremembe gospoda Šmita, glasujemo. so is there going to be a vote on this then? Yeah. Ja. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 46. Kdo je za? Proti. Vzdržanje. Sprejeto. 3. Kdo je za? Proti. Vzdržanje. Sprejeto. 4. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. 47, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlagam, da nadaljujemo, gospod Lightfried. 5, 48, 49 in 50, to so identični predlogi sprememb. Kdo je za? Proti vzdržane, sprejeto. 52 to je za, proti, vzdržane, zavrnjeno. 53 to je za, proti, vzdržane, sprejeto. 6 poročevalka, kdo je za, proti, vzdržane, zavrnjeno. 55 in 57 sta identična, kdo je za, proti vzdržani. To bomo preverili elektronsko. 55 in 57. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 54. Kdo je za? Proti. Vzdržanje zavrnjeno. 56. Kdo je za? proti vzdržani. Sprejeto. Končno glasovanje. Glasujemo. Has everybody voted? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 25 za, 15 proti, nekdo se je vzdržal. Poročilo je sprejeto. Čestitam, gospa Lichtenberger. opravili ste dobro delo. Naslednje je mnenje gospe Wills v zvezi z obdavčevanjem energentov in električne energije. Predlog spremembe 11. Gospod Koh, kdo je za? Proti, vzdržani. Zavrnjeno. 27. Kdo je za? Proti, vzdržane, sprejeto. Dobro, preverjamo, rado se vreme 27, gospod Cikal. Glasujemo. Everybody voted, vote is closed. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Right, okay. Okay, Michael. Right. We take note that Mr. Cromer gospod Kramer je želel glasovati proti. Dobro, 28, gospod Rike, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis, kdo je za? Proti, vzdržani, to je sprejeto. 30 je brezpredmeten, tudi 29 in 31. Zato prehajamo na številko 5, uspe poročevalke, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno. Gospa Wills. In bezug auf den antrag. Nekaj v zvezi z predlogi spremem 5, 6, oziroma umakniti želim 6, 7 in 8 in tudi izbrise v predlog izhranjenih 40. No. Hvala lepa. Sedaj umikate predlog spremembe 6, 7 in 8. Umikate pa tudi izbris 4 in 10. A, štirica je čisto zadnji v redu. Hvala lepa. 34, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 35 za, proti, vzdržani, sprejeto. 36 za, proti, vzdržani, sprejeto. 9 za proti vzdržani. Zavrnjeno. 37 in 38 to je za proti vzdržani. Sprejeto. 10 z omaknjenimi izbrisi, kdo je za proti vzdržani. Sprejeto. 39 to je za proti vzdržani vzdržani sprejeto, 40 do je za, proti vzdržani zavrnjeno. 41. Glasujemo. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 12. Kdo je za? proti vzdržani. Sprejeto. 13. je za, proti vzdržani. Sprejeto. 14. kdo je za, proti. To bomo preverili. 14. gospe Duhon. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 15. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 16. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 17. Je brezpredmeten. 18. Gospod Rike. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Številka 1. Pročevalka. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjeno, 21 je za, proti vzdržani sprejeto, 22 je za, proti vzdržani sprejeto, 19 je brezpredmeten. O 20 še glasujemo in sicer o drugem delu. Drugi del je brezpredmeten, o prvem delu glasujemo. Torej. Do je za, proti, vzdržani, sprejeto. 23. Do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 26. Do je za, proti, vzdržani, sprejeto. 3. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 24 z tehničnim popravkom 24. Torej, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 25 je brezpredmeten in predlog spremembe 4 z izbrisom omaknjenim, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno in končno glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? konec glasovanja. Ne, nje je bilo sprejeto. 31 proti 9, nekdo se je vzdržal. Čestitam, gospa Vils. Okay. Hvala lepa. Dobro, kolegice in kolegi. Glasovanja je konec. We have a little bit. Of... Mrs. Savisar, are you? Gospa Savisar, nekoliko prehitevamo, ali ste pripravljeni nadaljevati z delom? Dobro. Predlagam, da obravnavamo poročilo Savisar. Ostala nam bo še točka predstavitev študije o gospodarskih vidikih trajnostne mobilnosti. Do 11.45 bomo morali počakati, da se to začne. Če se strinjate, bomo začeli obravnavati poročilo Savisar, videli bomo, kako bo delo nadaljevalo. Dvoransko osebje prosim tudi, da se pozanima, kaj se je zgodilo s čajem in kavo čaj in kava sta se izgubila. Če zapuščate dvorano, prosim, da to storite zdaj in tiho. Tudi umirjeno. Mihajl, lepo prosim. Dobro, naslednja točka je vsebnost švepla v ladijskih buridih, gospa Savisar. Izvolite. Kolegit. Kolegice in kolegi, da osnutek mnenja, ki ga predajamo odboru Envi, zadeva spremembo direktive o vsebnosti švepla v ladijskih gorivih. To vpliva na prometno politiko. Povedati vam želim, da ne glede na to, kakšno delo opravimo mi in kakšno delo so opravili odboru Envi, je sporazum, ki so ga sprejeli v Mednarodni pomorski organizaciji 2008, bo ta začel veljati. Vsebuje skorne meje za vsebnosti žvepla za ladijska goriva. V območjih nadzora nad emisijami žvepla bo zgornja meja vsebnosti žvepla en odstotek od leta 2010 naprej in ni celih en odstotek od leta 2015 naprej. 99 je bil odstotek 1,5 odstotka. Območja nadzora nad emisijami žvepla poznamo, pri drugih območjih pa je zgornja meja 3,5 odstotka z začetkom 2012. Od leta 2020 naprej pa bo to 0,5 odstotkov. V Evropski uniji nimamo uredbe v zvezi s tem standardom. Obstaja možnost, da bi preložili uvedbo novih standardov iz leta 2015 do 2020, kajti izvedel se bo še pregled v okviru mednarodne pomorske organizacije. Lahko bi začeli vse skupaj izvajati leta 2015, ampak če Evropska unija ne bo spremenila direktive, potem bomo imeli dva različna nabora pravil države članice pa bodo morale spoštovati tudi standarde, ki jih vzpostavi Mednarodna pomorska organizacija. Razlogi za spremembo direktive so večplastne. Prvič. Emisije žvepla, ki jih izpuščajo ladje, moramo zmanjšati. Če se to ne bo zgodilo, potem bodo emisije v pomorskem prometu večje od emisij v kopenskem prometu. Zmanjšanje emisij pa bi lahko izboljšalo tudi kakovost zraka, kajti izpusti žvepla povzročajo veliko zdravstvenih težav in vodijo v prezgodnje smrti več tisoči ljudi po Evropi vsako leto. Zato moramo zagotoviti tudi pošteno konkurenco med ladijskimi družbami. Sedaj pa moj osnutek mnenja. Različne interesne skupine so izrazile svoje mnenje, sestala sem se z vsemi, žal enotne rešitve ni bilo mogoče pripraviti, zato sem poskusila pripraviti uravnoteženo mnenje, s katerim bi lahko dosegli svoje rezultate. Mislim, da bi morali slediti zgledu ZDA in Kanade. Ti dve državi sta vzpostavili območje nadzora nad emisijami žvepla 2000 uh, eh, pomorskih mil od obale oziroma 200 morskih mil od obale in to sem vključila v svoje mnenje. Ljudje so Izrazili tudi dvome, ali nam bo to uspelo do leta 2015. Imamo dovolj goriva za nizko vsebnostjo žvepla, ampak zanima me, ali imamo dovolj terminalov z utekočinjenim zemeljskim plinom, zato da bodo ladje lahko črpale gorivo. Mislim, da je zadnji čas, da se odločimo, kaj bomo storili na tem področju. Od odločitve Mednarodne pomorske organizacije 2008 sprememb ni bilo in številni želijo preložiti sprejemanje odločitev. Mislim, da ko se enkrat odločimo rešiti to vprašanje, imamo potem še vedno tri leta časa za priprave. Komisija je podala več predlogov za to, da bi omejili vpliv teh novih ukrepov. Od leta 2018 naprej mislim, da ne smemo kaznovati tistih družb, ki so vložile toliko truda, da izpolnjujejo nove standarde, ampak jim to ni uspelo, ker ustreznih goriv ni na voljo. Spodbujati bi morali uporabo otekočinjenega zemljskega plina. Trenutno smo v položaju, kaj bo prej kura ali jajce. lasniki ladje čakajo na ustrezno dobavo utekočinjenega zemljskega plina, dobavitelji pa čakajo na ustrezno popraševanje. Mislim, da bi potniki morali imeti možnost, da eh, ladje uporabljajo utekočinjen zemljski plin, imamo pa tudi zahteve na področju varnosti. Pojavljajo se vprašanja, kako bomo te ukrepe financirali. Mislim, da bi države članice in komisija morale sodelovati. Države članice bodo od tega imele korist, smrti bo manj, zdravstvenih težav bo manj in tudi obremenitev okolja bo nižja. Prednosti na zdravstvenem področju bodo presegle stroške, ki bodo potrebni za to, da ladje opremimo z ustrezno opremo. Mislim, da so ti ukrepi koristni, kar zadeva stroške. Če želimo zaščititi okolje in zagotoviti enake možnosti za ladijske družbe, potem sem predlagala, da bi bilo minimalno, minimalno vsebno švepla v gorivu zunaj območja nadzora nad emisijami švepla 2 odstotka, pri potniških ladjah pa ni celo 5 odstotkov. Prav tako se moramo boriti proti obratni preusmeritvi načina prevoza, kajti če bomo več blaga prevažali po kopnem, potem bo to šlo v nasprotju z našimi okoljskimi cilji. Kopenski prevoz ustvarja več emisij kot pomorski prevoz. Zahvaljujem se vam in veselim se že morebitnih komentarjev. Hvala. Najlepša hvala, gospa Savisar. Gospod Kuhn. Danke, Herr Vorsitzender. Auch ein herzliches Dank. Hvala lepa. Hvala lepa. Eh, gospa pripravljalka mnenja, da ste tako intenzivno pripravili to temo. Severno obaljno področje Evropske unije bo po leto 2015 postalo območje nadzora nad emisijami žvepla. To vsebuje eh, Baltsko morje, Severno morje, to predstavlja tudi vzhodno obalo Anglije in vključimo tudi Rokavski preliv. In eh, pripravljavka mnenja je pravilno povedala, da Mednarodna pomorska organizacija od leta 2015 predpisuje, da se bodo lahko uporabljale samo ladje, ki uh, so odgovorne za nič ali ena odstotka uh, izpustov žvepla. To izboljšuje kakovost, seveda pa ta kakovost tudi nekaj stane. Pri nič celih pet odstotka, ki naj bi jih dosegli sedaj, vsaj na območjih nadzora nad emisijami žvepla, se bodo stroške od leta 2012 povečali za 15 odstotkov, za nič celih en odstotka pa to predstavlja 16 odstotkov. In uh, to je zelo zapletena zadeva za čez oceanke. Skozi Rokavski preliv je treba do Finske in to predstavlja številne milje in to bo seveda zadevalo tudi Švedsko in Baltsko morje, pa tudi Nemčijo. To bo zelo težko, kar se tiče stroškov in pa konkurenčnega položaja. In kar se tiče celotne Evrope, je tako, da so konkurenčni pokoji drugačni. Južno področje Evropske unije bo obremenjeno za maksimalno ničelih pet odstotka. Zdravstveni vidik seveda igra izredno veliko vlogo, to je povsem resnično. To, da porazdelitev, tako kot sem to prebral, tega ne, eh, ne morem povsem razumeti če bomo dejansko zaradi, zaradi znižanja emisij žvepla preprečili kar 66 tisoč prezgodnih smrti. Za, na, za sever pa se govori o 12 tisoč smrtih. Gospa pripravljaka mnenja, dajali ste, da tudi ZDA in Kanada ustanavljajo območja nadzora nad emisijami žveplja. In govora je tudi o 200 morskih miljah, vendar to ni bilo izpogajano za IMO. In sedaj potekajo pogajanja za državami članicami. To, da mislim, da ne smemo pretjeravati. Mislim, da moramo jasno ugotoviti, da moramo zagotoviti tudi konkurenčne pogoje, ki bodo ščitili naše prevoznike, naše gospodarstvo, tako da bodo ladijske družbe gospodarsko lahko preživele in da ne bo prišlo do selitev na cesto. Kajti, če bomo ustvarili tako trde pogoje, bi se to dejansko lahko zgodilo. Od komisije smo zahtevali oceno vpliva, ko smo govorili o integrirani pomorski politiki in izsledkov še nimamo na voljo, to pa bi nujno potrebovali za to, da bi ugotovili, ali dejansko prehaja do ponovne obremenitve cest na mesto morskih poti. Zelo podpiram otekočenjen zemeljski plin, eh, potrebujemo tudi to, to vrstno infrastrukturo v pristaniščih, treba je zagotoviti, da bodo ladje lahko črpale to vrstno gorivo. In seveda je res, da bi bilo dobro, da to zahtevo mednarodne eh, pomorske organizacije odložimo do leta 2015. Hvala. Govornikov se je prijavilo kar nekaj. Eh, prosim, da poštevate, da moramo končati do 11.20. Eh, kar nekaj je govornikov z severa. Enega imamo tudi iz sredozemlja. V imenu socialnih demokratov naslednji govornik. Najlepša hvala za upravljeno delo. Direktiva, ki jo tukaj obravnavamo, je po eni strani eh, zelo potreben zakonodajni akt, po drugi strani pa je ključnega pomena, da preučimo te rešitve, pri tem pa upoštevamo različne možne posledice. Seveda je treba upoštevati uh, okoljski vidik je pomemben, ampak dobro se zavedamo tudi, da to vpliva tudi na stanje eh, lasnikov ladij, pristanišč in tako naprej. Po temeljiti preučitvi materialov lahko povem, da te nadse eh, zakomplicirane razlike in diskrepance so uh, tukaj obra, obravnavane zelo uravnoteženo, v zelo uravnoteženem poročilu. Uh, tako da lahko podprem večino predlogov. Z moje strani lahko rečem, da ta direktiva ne pokriva le Severnega morja in Rokavski priliv, teveč tudi Baltsko morje. Baltsko morje pa je notranje morje evropskih Evropske unije. Zato predlagam, da bi bile te dovoljene mejne vrednosti eh, dogovorjene do leta 2015. Eh, menim, da je to zelo smiselen predlog, ki ga lahko podprem. Strinjam se tudi eh, z zamikom petih let za uvedbo novega standarda območja nadzora nad emisijami žvepla za potniške ladje, ki vozijo zunaj območje nadzora. Želim podpreti eh, ta dokument, seveda pa moramo prisluhniti tudi industrijskemu sektorju in lasnikom mladi, zaradi tega, ker moramo poštevati, da če bomo uvedli nad vse stroge rešitve, lahko spodjemo vlogo pomorskega eh, prometa, še posebej vizavi eh, s kopenskim prometom. Ampak eh, podpiram to. Gospod Vendal. Ja, voziter, bedankt. Najlepša hvala, gospod predsednik. V tej, v tej organizaciji smo zelo kritični do mednarodne pomorske organizacije, ker počasi deluje in ne nujno tudi strogo, ampak tukaj dejansko smo spriča neverjetne odločitve. Morda se nekatere države članice tega niso zavedele in sedaj na vsak način poskušajo se uh, poleči iz tega. Ampak uh, Eh, sedaj se vprašamo, kje pa ste bili, mar ste spali takrat, ko je bilo to sprejeto. Saj ste imeli šest mesecev časa, da bi se prilagodili, pa vendar nobena država članica eh, se ni uprla temu mednarodni pomorske organizacije. Sedaj pa se države članice poskušajo poleči nazaj in se sprašuje, kaj so naredili naredile in se želijo tega rešiti. Strinjam se, da je to pomembna odločitev, saj je pomembno, da pomorski um, Eh, promet postane eh, čistejši, saj v tem trenutku najbolj onesnažuje, tako da moramo dejansko nekaj narediti glede emisij iz pomorskega prometa. Težava pa je, da je v sami naravi mednarodne pomorske organizacije to, da se osredotoča na pomorski promet. Eh, slišal pa sem, da bi lahko to povzročilo tudi neželene posledice. Ena izmed morbitnih negativnih posledic te odločitve bi bila lahko eh, zmanjšanje pomorskega prometa in eh, obratna preusmeritev na kopenski promet, kot je že menila tudi pripravljalka mnenja. Eh, sicer ni to gotovo, ampak. Študija univerze Löwen govori v tej smeri in to bi bilo obžalovanja vredno žalostno bi bilo, če bi eh, dobra odločitev eh, povzročila neželene učinke. Zato bi rekel, da bi morali to malce bolj preučiti. Ne vem, ali ima pripravljavka mnenja kaj več podatkov, ali je bila v stiku z Univerzo Löwen, eh, da bi lahko pridobila več podatkov o tej študiji. Zelo dobro bi bilo ugotoviti, ali nekaj, kar je bilo narejeno z dobrimi nameni, lahko ima tako slabe namene. Skratka, pogledati bi si morali, kakšen bi bil lahko dejanski učinek. Načeloma sem za, ampak dejansko ne vemo, kakšne bodo posledice in ker tega dejansko ne vemo, potem bi rekel, da bi bilo smiselno zadevo še malce preučiti, malce preiskati, da bi ugotovili, kakšni bodo učinki na preusmeritev načina prevoza. Sedaj pa še naslednje. Tukaj se govori o uh, zmanjšanju uh, trgovanja z eh, gorivi, ki imajo 35 odstotno vsebno žvebla. Odlično bi bilo, če bi lahko zmanjšali vsebno žvebla na ni cela en odstotek, ampak prepoved takšne goriva bi šla predaleč. Uh, Zato si moramo pogledati alternativne tehnologije. Eh, pripravljavka je govorila o utekočinjenem zemljskem plinu. Dejstvo pa je, da imajo lahko plovila tudi pralnike plinov, ti so dosegljivi na trgu, lahko se jih uporablja za to, da bi iz umazanega goriva uh, izločili žveplo. Tako da bi si mogoče lahko pogledali, kaj ponuja tehnologija. Eh, lahko bi tudi omogočili subvencije tistim lasnikom vladi, ki so pripravljeni vlagati v takšno tehnologijo. Tudi to bi bilo smiselno preučiti. Če torej povzamem, eh, gospod predsednik, je to zagotovo smer, v katero treba iti. Imam pa kar več vprašanj, še posebej tiste, ki se navezujejo na morebitno obratno preusmerjo smeritev načina prevoza. Potem pa se moramo tukaj tudi pogledati različna območja nadzora, eh, Balsko morje, Severno morje, Rogalski preliv. Vprašati bi se morali, ali bi to pravzaprav morali aplicirati na vsa morja, zaradi tega, ker bi tukaj morali imeti enakovredno obravnavo na vse vseh morjih pri nas. Saj vemo, da tudi recimo druge so težave, recimo sredozemlje, morda bi bilo smiselno razširiti uh, območje nadzora nad emisijami žeplja uh, eh, po vsej Evropski uniji uh, ob obali v uh, udaljenosti 200 morskih milj. Tako bi se mogoče izognili določenim težavam, ki se pojavljajo na sredozemlju morda bi bilo smiselno razmisliti o uporabi uh, tega v vsej um, Evropi na določeni razdalji od obale. Zeleni. Uh, much, uh... Najlepša hvala, gospod predsednik. Zelo zanimiva razprava je to. Mislim, da je to zelo dober osnutek in rad bi čestitev avtorici za Um, na podlagi tega, kar sem doslej slišal, naj povem, da nas zanimajo elementi kakovosti zraku. Od, govorilo se je o številu povzročenih prezgodnih eh, smrti zaradi emisij žvepla. Uh, mislim, da nima smisla, da poskušamo določiti ceno človeškemu življenju zaradi tega, ker je ta vsekakor zelo visoka. Uh, podpiramo sporozum mednarodne pomorske organizacije. Mislimo, da eh, bi tukaj morala biti še neka druga eh, stalnica in sicer bi moralo to biti vključeno v evropsko zakonodajo. Ne vidimo nobenega razloga, da bi se odlagalo sprijetje le tega. Kar zadeva eh, datume začetka izvajanja, se strinjamo, da bi eh, se vrednosti območja nadzora začele aplicirati tudi za eh, trajekte. Želimo si, da bi se 1,5-stotni delež začel obračunavati iz leta 2015. strinjamo se tudi glede delegiranih eh, aktov. Eh, izboljšanje na področju kakovosti zraka je zelo veliko zaradi tega. Ehm, bi prosili komisijo, da uh, preuči uh, možnost uvedbe dodatnih območij nadzora nad emisijami žvepla, glede na to, kako so te uspešne smiselno je tudi razmisliti o ugradni sistemov čiščenja na krovu. Če si pogledamo snotek, želimo podpreti komisijo, ki razvija um, kakovostne standarde uh, goriva pri pomorskem, pri eh, pomorskem in ladijskem gorivu. Želimo si, da bi eh, to veljalo tudi za, ne samo za območje nadzora, ampak eh, za vsa morja na določeni razdalji od obale. Treba pa bi bilo upoštevati še nekatere določene točke, ki gredo onkrat trenutnega poročila. Želimo si, da bi se vključilo tudi uh, Uh, kontaminirane. Um, uh, gorivo uh, za druga plovila. Tukaj bi morali vključiti tudi križarke, za ne bi morali predvideti različne gospodarske instrumente, tako da bi lahko poskrbeli, da bi določila delovala. To bi bilo tisto, kar bi želel povedati. Gospod Kojček. Uj, pane predsedo, za slovo. Najlepša hvala, gospod predsednik. E, nisem sicer mornar po stroki. Ampak, e, ko smo, oziroma odkar nam je uspelo e, prečistiti naftne derivate za kopenski prevoz, ne vidim nobenih omejitev za pomorski prevoz. Seveda imamo tukaj vprašanje tudi odpadkov. V primeru velikih eh, mest smo z določenimi obveznostmi eh, po uporabi eh, zemeljskega plina zmanjšali onesnaženost zrakov. Zato v tem primeru ne vidim nobenega razloga, zakaj tega ne bi mogli uporabiti tudi pri pomorskem prometu. Seveda, če odmislim možnost, da nam bodo mogoče tukaj pomagala še razna pravlična bitja. Občutek imam, da nekateri kolegi iščejo težave tam, kjer jih ni. Če lahko ZDA in Kanada vzpostavita mejo 200 morskih mil, bi tudi mi lahko pri pogajanju glede uh, eh, južnega dela sredozemlja, eh, kjer se veš čas eh, pogajamo in sklepamo sporozume, nismo se zmožni sporozumeti z dotičnimi državami, da bi se uporabljalo gorivo z nizko usvebnostjo žvepla po vsem sredozemlju bi morali preposto obupati in ne bi smeli govoriti o nadaljem eh, širenju oziroma o vzpostavljanju nadaljnih standardov. Itala. Najlepša hvala, gospod predsednik. Eh, naj povem, da je pripravljavka mnenja opravila dobro mnenje, veliko je upoštevala, še vedno pa staja nekaj točk, o katerih bi želel razpravljati. Ta predlog eh, je v tem trenutku problematičen za industrijo, še posebej v severnih državah v trenutnem eh, obdobju, ko dejansko moramo podpreti večjo rast v naših nacionalnih gospodar, gospodarskih, nimamo dovoljšnje tehnologije, da bi lahko dosegli uh, nič cela eno odstote delež v območjih nadzora nad emisijami žvepla. Komisija je pripravila nabor orodij za to, da bi se naslovilo tiste države, kjer je vpliv teh omitev največji. E, še vedno um, ne vem, kakšna bi bila dobra formulacija, s katero bi lahko uh, e, ladidelstvo podprlo ta prehod v prehodnem obdobju. Že v uh, poročilu Hasi uh, imamo možnost, da bi se razširilo omejitev uh, na nič cela en odstotek, zato da bi se v celotni Evropski uniji zagotovilo enako konkurenčnost. Najlepša hvala, gospod Tubulcakos. Najlepša hvala, gospod predsednik, naj na samem začetku povem, da je to poročilo zelo dobra osnova za razpravo. Prepričan sem, da bomo imeli različne zamisli, eh, različne misli um, tudi v samih predlogih spremembah. Eh, naj se odzovem na to, kar je povedal gospod Italija. Mislim, da ni dobro, da bi eh, potisnili do konca, zato da bi dosegli nasprotno tega, kar želimo, tako da bi se usililo nekakšno spremembo. Bolim se, da bi eh, tukaj zauzeli napačen pristop eh, za, za varstvo okolja. Eh, povzročili bomo pa ravno nasprotno, tudi na področju konkurenčnosti ladijskega sektorja. Obenem pa bomo tudi dosegli nasprotno želenega tudi na področju varstva okolja, saj bomo dosegli obratno preusmeritev načina prevoza. Leta 2015 um, eh, naj bi uvedli to omejno vrednost, ampak mislim, da to ni realno, zaradi tega, ker bi morali razmišljati tudi onkraj tega, upoštevati bi morali, kaj storiti v preostalem času. V tistem času bo kar nekaj prestrišč v Evropski uniji brez tehničnih možnosti, brez infrastrukture, ki bo omogočila takšno gorivo. To pravzaprav pomeni da ne smemo od plovil zahtevati naj se v tem trenutku spremenijo in naj eh, tudi se preusmerijo na druga pristanišča, da bodo tam dobila to gorivo. Eh, tukaj moramo upoštevati tudi konkurenco, upoštevati moramo recimo tehnične težave pri izvedbi le tega. Če torej lahko zaključim, je poročilo, o katerem razpravljamo, nekaj, kar gre v pravo smer, mora pa postati bolj realno in eh, bolj produktivno. Zato so potrebni določeni predlogi eh, sprememb. Gospod Fleckenstein. Ja, Gospod predsednik, kratek bom. Štiri točke. Vemo, koliko se onesnežuje zrak zaradi ladijskega a, eh, prometa in Skrajni čas je, da te izpuste omejimo. Druga točka. Posem moramo podpreti to, da mora biti to, kar je eh, odločil Imo, tudi naš cilj. Torej, drugič, ne razumem, zakaj bi se to dogajalo samo na severu Evrope. Oziroma tega ne moramo kar tako vzeti za resnico, ne da bi ogovarjali. Zakaj želimo pravzaprav samo zaščititi severne evropejce. V mislih imam tukaj zdravstvene vidike, številke ste imenovali. Ampak očitno je, da nam južnoevropejci niso pomembni, zato je treba o tem nekaj povedati. Tretjič. Vandalin ima seveda prav. Treba razmišljati o izravnalni rešitvi, tako da ne bo prišlo do pre, prevelike preomenitve cesta. Uh, Spominjam se študije in vem, da so jo koordinatori potrdili, jo podprli, to da jaz je nimam pred seboj in bila bi v veliko pomoč. In zadnja točka, tehnična rešitev. Sedaj se strokovnjaki prepirajo o tem, ali smo že tako daleč ali ne. Po vsem tem, kar sem slišal, imam občutek, da še nismo tako daleč in morda bi morali razmisliti o face-in fazi, dokler ne bodo pravile igre v celoti določena. Sicer pa mislim, da bi eh, morali ustrajati pri čisto jasnem cilju, z izjemo te majhne zime. Najlepša hvala. Pripravila je bila eh, študija. vendar je pri njej prišlo do določene zamude. Iskreno smo upali, da bomo vsaj osnutek te študije imeli pred seboj, da bi jo lahko preučili, ampak um, prišlo je do zamude zaradi tega, ker je osnovni izvajanec, s katerim je bila sklenjena pogodba, se iz tega omaknil. Gospod Kramer strinjam se s prvimi tremi točkami gospoda Fleckensteina in spominjam se, da je Evropski parlament eh, vedno dejal, imo ničesar ne počne, eh, ne ukrepajo dovolj, sedaj pa so dali en predlog in mi pravimo, da eh, nam gre predaleč in to ni prav. Pri latijskem prometu prihaja do hudega onesnaževanja, kajti ni filtrov in to je noro. In uh, davki na mineralna goriva se sploh ne plačujajo in nikoli niso zadovoljni. Konkurenčnost velja za vse na Severnem morju in na Baltiškem morju, ne glede na to, kakšna ladja pride. V primerjavi z Sredozemljem to velja, tudi to bi lahko tudi obrnili. Kje pa so oglaševalske eh, kampanje? Pridite, prosim, na sever, turisti, pridite na Balsko morje, tam imamo odlične obale, imamo boljše eh, ozračje. Ne potujte več eh, v sredozemlje, to je nevarno za prihodnost in za vaše otroke. Želel bi si takšno kampanjo. In sedaj smo pri tej točki. Seveda moramo kaj postoriti tudi v sredozemlju. Želimo si enakih vrednosti v celotni Evropi. Treba je preprečiti onesnaževanje ozračja in treba je zaščititi zdravje ljudi. In to je poglavitno. In pri takšni okleševalski agenciji bi eh, prosili za to, da bi dobili takšne vrednosti kot drugi. In da, prosili bi za to, da uh, bi preprečili ladjem, da onesnežujejo zrak. Severno morje ni samo za ladje, to je turistični paradiž če se bo, ozemlje, če se bo zrači še naprej segrevalo in ko bo nizozemska poplavljanja, koliko nas bo pa to stalo? Takrat bo 15 odstotkov nekaj čisto majhnega v primerjavi s tem, zato se moramo proti temu boriti. Predolgo smo odlašali, posebno se strinjam z vami, nikoli se ni nič zgodilo. In rečna plavba je čista samo, kadar bomo imeli omejitve emisij in ko se bodo ladje prilagodile rekam. Majhna in srednja velika podjetja so za, veliki nasprotniki so velika podjetja in ta si to lahko trikrat privoščijo, kajti se strani majhnih podjetij ogovorov sploh nismo slišali. Naj ponovim, srečen sem, da se je Imo enkrat odločil, zakaj takega. In ne moremo kaznovati tistih pristanišč, ki so si do sedaj za to prizadevala in ki so ustvarila potrebne pogoje nekatere pristanišča pa so spala in so dajale politika tako in tako spi, to lahko še odložimo in tega ne smemo dopustiti. In če to primerjamo z cestnim prometom v Nemčiji. Kaj je predpisala avtomobilska industrija v zvezi z katalizatorji? Kar se tiče filtrov, isto, kar se tiče a, omejitve izpustov, vsi so se upirali. Ko pa je politika pokazala zobe, ko je bila močna, ko je to predpisala, potem so vsi popustili. Lahko ostanemo pred 2015. In 2016 ne bomo slišali niti enega glasu kritike več, o tem sem pripričan. Gospod Wimmer za komisijo. Okay. Yeah, Mr. Wimmer, did you want to speak to Zin? Okay, Mrs. Meisner pri tem še gospa Majzna. List, Beseda je vaša. Ja, das ist ein Thema. Sie mislili, da bom še na vrsti, zato sem enostavno čakala. Ta tema me že dolgo zaposluje. Vrednosti imamo, eh, gotovo ne bodo spremenjene, ne bomo jih več spreminjali. Kajti to ni nekaj, za kar se je dogovorila samo Evropa, to je globalni dogovor. Ali želimo odlog, obstaja odlog za področja, ki so zunaj območje nadzora nad emisijami žvepla. Nekatera področja morda leta 2020 doseči ni celih 5 odstotkov. Potem, torej tam so možni odlogi, pri območjih nadzora nad emisijami žvepla pa ni možen odlog. Če v svojem eh, poročilu o integrirani pomorski politiki sem imela dve točki, o katerih smo zelo intenzivno eh, razpravljali in te dve so bili povezani z čisto ladijsko plovbo. Ena točka je bila, ali želimo tudi finančno podporo za zeleno plovbo kajti dejansko obstajajo ladjedelci, ki gradijo zelene ladje, imamo pa tudi druge, ki tega ne počnejo. In seveda ne smemo nagravati tistih ladjedelcev, ki teh ladij ne gradijo. Drugo pa je izkrivljanje eh, konkurence um, glede um, omejitve emisij uh, z vedika severne in južne Evrope. Vem, da. Prehaja, oziroma slišala sem, da prihaja do premestitve prometa na ceste, ampak to trdijo eni študije, druge študije pa trdijo obratno. Dejstvo je, da se moramo izogibati premestitvi prometa na cesto. Ampak mislim, da tehnologije so na voljo, tehnologije so tukaj. Eh, eno je naprimer pralnik plinov. Imamo mokre in vlažne postopke, imamo suhe postopke. Seveda ne moramo vseh omazeni izpuščati eh, v vodo. Sama eh, bi dala prednost suhemu postopku. To bi pomenilo, da bi žveplo vezali in da bi potem to lahko tudi prodajali mineralni industriji, ki ima zmogljivosti za nadaljno žveplo. Takšni postopki obstajajo in vsaj poskusno jih že lahko sedaj uporabljamo, lahko pa jih še razvijemo naprej. Potem pa UZP. Naj opozorim na to, da bomo eh, v Alde organizirali v sredo seminar, in sicer eh, v zvezi z vprašanjem, ali je lahko UZP alternativa in eh, kako je videti za izgradnjo tovrstne infrastrukture. In še nekaj. Poročevalka je predlagala, da bi potniški promet eh, v Južni Evropi obravnavali tako kot območja nadzora nad emisijami žvepla. In zato se mi zdi poročevalka pogumna. Pričakovala sem protest, pa ga ni bilo. In načeloma je to pravo, kajti izpusti Žvepla so seveda nekaj, kar onesnažuje okolje in zato moramo to upoštevati ne samo na severu, ampak tudi na jugu. Seveda, to je turistična destinacija. Hvala. Hvala, sedaj pa še gospod Ujmer za komisijo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Eh, komisija lepo pozdravlja eh, osnutek eh, poročila. Radi bi se zahvalili gospe pripravljavki za predloge naj eh, naslovim eh, določene vprašanja in sicer najprej postavim vse to v širši kontekst. Zaenkrat smo še zelo daleč od doseganja naših okoljskih ciljev, na podlagi katerih naj eh, kakovost zraka ne bi predstavljala velikih negativnih vplivov na človekovo zdravje in na okolje. O zraku nekaterih mest na okolje obali ugotavljamo in predvidevamo, da bo prišlo do precejšnjega onesnaževanja, še predsebej, kar zadeva delčke okovin v zraku na Danskem eh, bo to eh, in tudi na Siciliji in eh, edini krivec za to je, so prav emisije iz pomorskega krometa. Še posebej so problematične emisije žvepla. Žveplov dioksid se Eh, spremenja in ima kot takšen precejšnje učinke na človekovo zdravje. Če stvari poenostavimo in skrčimo, lahko povemo, da je. Takšen pristop, eh, najbolj učinkovit pristop za zmanjšanje izpustov žveplovega dioksida. Veliko držav članic ima zelo velike težave z doseganjem standard, tega standarda, to pa je najbolj enostavno in najbolj eh, cenovno Eh, smiselno eh, reševanje tega, eh, tega, reševa, tega problema, zato da bi dosegli ta cilj. Določili smo že obmeče, območja nadzora nad emisijami žvepla, ta so na severu Evrope in to zaradi okoljskih skrbi. V V severni Evropi to še vedno staje odprto vprašanje zaradi tega, ker so tam ekosistemi bolj ranljivi. Zato gre tukaj za območje, ki nekako uh, stopajo na to področje pred ostalimi. Komisija se zato osredotoča na uh, uh, zdravstvene vidike. Uh, Tukaj smo uvedli območje nadzora zaradi tega, ker so za to prosile države članice. Uh, Eh, tako pomorska, mednarodna pomorska organizacija skupaj s posameznimi državami so uložile to prošnjo. Recimo Irska ne sodi na to področje, ker zato ni prosila. Podobno velja tudi za sredosemlje. Nihče ni zato zaprosil. Komisija je pri svojem pregledu politike kakovosti zraka, bo pregledala možnosti, izvedljivosti, stroške, eh, učinke, uvedbe dodatnih območij nadzora nad emisijami žveplja, ko bo pregledovala svojo politiko. Za enkrat še nismo začeli študijo, ki bo pregledala podatke vezane na izpuste, pogledala in predlagala bo različne scenarije. Če bomo recimo se odločili za različne metode, kot je metoda črnega oklika, uh, tako da bomo na podlagi tega ugotovili, ali se splača imeti dodatna območja eh, za nadzor, eh, da bomo tako z njimi nadzirali same izbuste. Vendar pa to ni noben razlog, da bi se zavlačevalo načrtovano uvedbo zahtev v zvezi z žveplom v severnih območjih nadzora. določila imajo eh, precejšnje eh, prednosti in koristi, ki znašajo tudi eh, v svoji neto vrednosti 25 evrov. Približno 90 odstotkov zdravstvenih koristi so očitni v tistih državah, ki mejijo na območje nadzora nad emisijami žeplja. Če recimo lahko omenim še nekatere številke, lahko povem, da, eh, da določbe območja nadzora vsako leto pre, prečujejo prezgodnjo smer 12 tisoč dojenčkov in 60 tisoč odraslih oseb, kar pomeni, da če bi zavlačevali z uvedbo standardov, standardo bi to vplivalo na 20 tisoč odraslih, eh, ki umirajo vsako leto zaradi tega in približno stotih eh, dojenčkov. Ne vem, ali si kakršnakoli družba lahko privoši tako izgubo človeških verov. Komisija je tudi izvedla študije uh, uh, tudi drugi eh, zainteresirani nekateri so izpeljali študije eh, in potem smo zaprosili tudi EMSO, da nam eh, bi povedala, kateri so skupni imenovalniki vseh teh študij in sklep je bil da bi z uvedbo novih goriv za območje nadzora lahko prišlo do nekega porasta cen, kar bi lahko vplivalo tudi na vzorce prometa. Ampak recimo, če stvari povzamemo, je osnovni sklep ta, da bi eh, bil sektor um, eh, radijskih prevozov na kratke razdalje bil do neke mere. Eh, vplivan na to, ampak najbrž se eh, ne bi zmanjšala rast tega, eh, sredst, eh, tega sektorja. Delež tega sektorja v svoji rasti bi se malce zmanjšal, nekatere posamezne linije bi bile mogoče pod vplivom, ampak. Um, Eh, vsekakor bi lahko potem komisija pripravili tudi strategije za odziv na to. Govorilo se je tudi o razpoložljivosti goriva po mnenju komisije to ni eh, problematično vprašanje. Ta območje nadzora predstavljajo le eh, manjši delež eh, vsega ladijskega goriva, tako da tukaj govorimo le o nekaj odstotkih, zato predvidevamo, da bodo goriva še vedno na razpolaga. v skladu z direktivo, v skladu z izjemo, lahko države članice obvestijo komisije in prenehajo uveljavljati trenutne zahteve za gorivo, če bi prišlo do kakšnih težav. Na ta način bi se lahko reševalo morebitno nerazpoložljivost v skladu z direktivo vezano na mednarodno pomorsko organizacijo, kar zadeva pralnike plinov. Eh, ti obstajajo, komisije mnenja, da eh, bi da že obstajajo pralniki plinov, ki ustrezo zahtevajo mednarodne pomorske organizacije. Komisija uh, spodbuja, da bi se to začelo čim prej uvajati. Seveda je to področje, kjer bi bile možne oblike državne poroč, pomoči. Uh, ne prečakujte pomoč strani komisije, ampak eh, državna pomoč je možna za tiste, ki presegajo okoljske standarde s tem, da to uvajajo zgodaj ali pa da celo presegajo zahteve standardov. Komisija zatorej upa, da se ne bo ponovila situacija, eh, ko se je nič cela ena odstotna zahteva uh, Eh, postavila za sidrišča, ko so vsa naročila bila podana šele v zadnjem trenutku, zato spodbujamo razmišljanje o zgodnem uvajanju. Gospod Savisar, želite še kaj dodati? Tahakski ant eh, väga lühidalt eh, tänada kõiki, kõiki, kes sõna. Na kratko bi želela izraziti svojo hvaležnost vsem tem, ki so se oglesili. K besedi res je, da smo razpravljali o vseh teh vprašanjih z, pomembn, z vsemi akteri. Danes ni bilo nič novega dodana. dodanega, rada bi pa povdarila, da bo glavno poročilo pripravljeno strani odbora Envi. Nekatere teme, kot je onesnaženo bunker gorivo, eh, so že vključene v poročilo poročevalca odbora Envi. Zaradi tega eh, vseh teh tem v svojem poročilu nisem pokrila. Osredotočila sem se na tista vprašanja, ki so neposredno vezana na promet. Seveda pa moramo v vsej Evropi zaščititi naš zrak, zato podpiram, da bi se območje nadzora uh, Eh, razširilo po vsej Evropi, vsaj znotraj meje 200 morskih mil, kar zadeva pralnike plinov, kar zadeva razpoložljivost tekočinjenega zemljskega plina. Pa naj povem, da sem se sama odločila za pristop mehkega um, časovnega prenosa. Eh, odločila sem se za mehni eh, pristop. Če so lasniki ladi in prevozniki pripravljeni, da, s, da spremeni organizacijo svojega delovanja, potem uh, ne bi smeli biti v prvih letih za to kaznovani. Zato sem predlagala določne kompromisne predloge. Rada bi eh, le spregovorila o nečem, kar se obravnava in sicer obratni preusmeritvi načina prevoza. Skratka, če bo se to zgodilo pri ladijskih prevozih na kratke razdalje. To je možno, ampak pri daljših razdaljah pa so tukaj drugi standardi, ki vključujejo različne, uh, različna pravila, zato tam ni te skrbi. Še enkrat najlepša hvala. Jasno je, da bo treba pripraviti nekatere eh, predloge sprememb, zato da bo potem celosno besedilo bolj jasno. Um, proceduralno vprašanje. Vsi tukaj eh, si želimo čim eh, bolj čisti promet. Poročevalka seveda lahko napiše, kar eh, želi oziroma kar hoče, Ampak mislim, da so tukaj zelo razpršene taktike. Kako lahko dokažete, da je 70 tisoč ljudi uh, umrlo, da 100 eh, dojenčkov umre prezgodnje smrti? To so zelo resna vprašanja, resne zadeve. Če se nekdo recimo rodi v prstenišču, um, eh, če tam odrase, kot je recimo jaz, uh, ko vidim te številke, mislim, da to ni primerno, sploh ne v kontekstu, v katerem razpravljamo, ko se sprašujemo, kaj narediti eh, z gradivi, z osebnostjo žvepla. Zato mislim, da tukaj bi morali pristopiti drugačne, drugače. Če bomo ljudi prestrašili, ne bomo dobro delovali. To počnemo ne zaradi tega, ker smo prestrašeni, ampak zaradi tega, ker je to dobro. Hvala. Okay, Hvala lepa. Rok za predloge sprememb je uh, eh, 29. november ob 12. Uh, eh, glasovanje bo potekalo decembra in glasovanje v odboru INVI bo januarja. Hvala lepa, gospe Savisar, za to točko. Naslednja točka na dnevnem redu pa je predstavitev študije gospodarski vidiki trajnostnega prometa. Ja, Z nami je gospod Wolfgang Schade in pa gospod Werner Rotengater. Predstavila bosta študijo. Na voljo imate 20 minut, da predstavite študijo. 20 minut za predstavitev študije, potem pa bomo imeli še nekoliko časa za vprašanja. Morda 10-15 vprašanj. Poskušali bomo torej končati do 12. Za nami je zelo dolgo glasovanje in uh, tudi nam niso prinesli čaja in kave. Torej, kdo bo začel? Gospod Rotengater ali gospod Šade? Gospod Wolfgang Šade. Gospod je iz eh, inštituta Fraunhofer za raziskave sistemov in inovacij. Z nami je pa je tudi gospod Werner Rotengater iz inštituta za tehnologijo iz Karla Rueja. Torej, gospod Wolfgang Šade, eh, besede je vaša. Okay. Thank you, Mr. President. Good morning, ladies. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Kolegice in kolegi, predstavil bom rezultate študije na gospodarskih vidikih trajnostne mobilnosti. To bo skupna prezentacija skupaj za gospodom Rotengaterjem. Predvidela sva sledeč načrt. Nakratko bom spregovoril o ustroju študije, potem imamo analitični okvir in to bo zauzelo kakšnih 25 minut študije. V poročilu imate to zapisano, ampak v podrobnosti se ne bomo spuščali, kajti ni dovolj časa. Torej, ta del, analitični okvir, bomo izpustili, kajti takoj po ustroju bova prišla k, k zaključkom in pa k priporočilom, ki smo jih vključila v to študijo. Ustroj študije začenjala sva z opredelitvijo pojmov. To so pojmi, ki so pomembni za eko inovacije. Razvila sva analitični uh, okvir, ki, temel, ki se stoji iz petih, element, iz petih elementov. Potem pa sva sestavila eh, seznam eh, petih, uh, kratek sestav, uh, seznam in pa dolgi seznam eko inovacij. In potem sva se odločila za. Uh, predstavitev kratkega seznama najpomembnejših ekoinovacij. In iz tega kratkega seznama sledi analiza. Opravila so tudi spletno raziskavo, ki zaključuje najne izsledke o ekoinovacijah. Iz vsega tega pa sva sestavila sklepe o gospodarskih vidikih trajnostne mobilnosti. kaj razumemo pod uh, trajnostnim prevozom. Seveda je to trajnostna mobilnost, ampak ne samo to, tudi dostopnost in tudi koristi, ki jih promet prinaša uporabnikom. Treba je vedeti, da seveda upoštevamo vse razsežnosti, ekološko, gospodarsko in socialno razsežnost. Tako smo razumeli trajnostno mobilnost v študiji. In druga pomemb, drugi, pomemben teram, eh, drugi eh, pomembni eh, pojem je ekoinovacija. Tukaj gre za okrepe, ki prinašajo vsaj določen pozitivni vpliv na okolje. Ni treba, da je to prioriteta. Eh, ukrepi lahko naprimer izboljšajo stroškovno učinkovitost ali pa izboljšajo prenos eh, načina prometa in to potem privede do izboljšanja eh, okolja in to smo potem poimenovali ekoinovacijo. Toliko za začetek. Sedaj pa prehajam k sklepom. Tri najpomembnejše ekoinovacije, ki sva jih določila, so sledeče. Eno so uh, standardi za izpuste CO2 -ja za cestna vozila. To ne vključuje samo avtomobilov, ampak tudi kombije, motorje ali pa tovornjake. To bi lahko izvajali na različne načine. Razmišljamo o načinih, da bi bila naprimer nova vozila predmet maksimalne omejitve izpustov. Mislim, da je pristop, ki ga sedaj pozna Evropa v zvezi s tem, zelo dober. Potem druga točka, internalizacija zunanjih stroškov prometa. Ta ukrep bi moral stati voznike avtomobilov in vozil, tako da bi. A, uporabniki plačali tudi zunanje stroške, torej stroške za zastoje in tako naprej. To bi torej pomenilo torej ponotranjanje zunanih stroškov. Potem pa so tukaj še oglično neutralna goriva, to promovira Evropska komisija in pa Evropske inštitucije. To poteka že 20-30 let. To se še ne izvaja povsem, ampak to seveda ostaja glavna naloga. Torej, oglično neutralna goriva so zelo pomembna ekoinovacija. Tukaj eh, navajava specifična goriva, ki bodo relevantna za določene načine prometa. E-mobilnost je bolj koristna za cestni promet, zlasti za avtomobile, tudi za kombije in to vključuje tudi različne načine e-mobilnosti, naprimer električna vozila, hibridi uh, in tako naprej. Uh, Po drugi strani pa gre tukaj za biogoriva, za katera mislimo, da so bolj pomembna za zračni promet. Kaj je treba še umojiti za te tri ekoinovacije? Če jih izvajamo hkrati, potem podkrepijo ti, te inovacije druga drugo, torej gre za sinergijo. Če jih uvajamo skupaj, prenesejo več, kot če bi jih izvajali posamično. To bo pomenilo pozitiven vpliv na okolje in sicer eh, z vidika lokalnega, eh, urbanega okolja kot eh, z vidika globalnega vpliva. Potem je to druga skupina ekoinovacij, to so mestne ekoinovacije. To imenujeva divje kartice, to je nekaj novega na področju te politike. Eno je potniški promet oziroma sistem potniškega prometa, ki je alternativen in nov v mestnih območjih. To pomeni, da lahko uporabnik prometa kupi svoje storitve mobilnosti, kot je naprimer delitev kolesa, delitev eh, avtomobila ali pa eh, javna sredstva. Eh, in sicer to lahko dobi na eni točki Gre tudi za razvoj novih poslovnih modelov, naprimer tako, da imamo enega ponudnika storitev in stranka ima stik samo za enim ponudnikom mobilnosti, ki pa lahko vključuje več načinov. In predlagamo tudi način, da bi se delilo, ne pa posedovalo. Potem je tu še ena pomembna stvar. Vedno več je mest, svet se urbanizira, treba je izboljšati kakovost mest, mesta postajajo bolj zelena in pomemben prispevek je ta, da mesta postanejo bolj primerna za hojo in za kolesarjenje. In to je eden od ukrepov, ki zelo dobro paše k petemu načinu. Opredelila smo tudi tri tovorne ekoinovacije. Prva se nanaša na izobraževanje, na usposabljanje voznikov, vlakov in pa tovornjakov, da, na, eh, da vozijo na eh, ekološko prijazen način. Treba je spremeniti tudi čas prevozov, to pa zahteva tudi vodenje logističnih eh, procesov, ti morajo biti prilagojeni ekovožnji. In potem je tukaj druga ekon inovacija. Tukaj gre eh, pristop k operativnih, kolaborativnih logistik. Ponudniki, a, eh, pro, a, eh, ponudniki pravoznih načinov se povežajo tako, da je možno a, prevažati na bolj stroškovno učinkovit način in tako se lahko kombinira naprimer železniški, cestni in pomorski a, promet in to prenaša številne prednosti. Najpomembnejše pa je, je to, da je to kooperativni pristop. Družbe morajo sodelovati za to, da to omogočijo. In tu je še tretji element, ki je povezan s prvima dvema in to je trimodalna tovorna intermodalnost. To je pomembno, kajti tukaj gre za trimodalna vozlišča. Ja, tukaj mora biti zagotovljena tudi določena infrastruktura in tudi majhne in srednjo velika podjetja lahko uporabljajo te koncepte. Treba jih je bolje obvestiti o teh eh, konceptih in dobiti morajo možnost, da uporabljajo te trimodalna vozlišča in da tudi uporabljajo trimodalno intermodalnost. Za razliko od prve skupine ekoinovacij bi se moralo to pojaviti znotraj industrije. Industrija bi morala izboljšati sodelovanje, ampak vlada bi morala omogočiti okvir za te nove načine sodelovanja. In končno. Sta tu še dve zadnji ekoinovaciji, ki sta na seznamu desetih najpomembnejših ekoinovacij. To se nanaša na visokohitrostno železniško hrbtenico. Pomembno je tukaj omeniti to, da mora biti seveda to povezano z regionalnimi dostopi in pa morda z drugimi načini prometa. To je po zelo pomembno, kajti to izboljša a, potniški pomet na dolge razdalje. In potem je tukaj še čist pomorski promet. Tega smo se nakratko dotaknili že prej. Tukaj gre za zelo različne ukrepe in zajeti so tukaj tehnološki ukrepi, kot je naprimer to, da se izboljšajo propelerji na ladjah, tako da postanejo bolj učinkoviti. Vključili pa smo tudi standarde, naprimer um, indeks energetske učinkovitosti, Tukaj gre za standarde, ki bodo veljali za ladje, ki se bodo v prihodnje gradile. Ti elementi čistega ladijskega prometa bi tudi izboljšali mednarodni ladijski promet. Potem uh, sledi nekaj vrhuncev na še spletne raziskave. Raziskava je potekala 3-4 tedne in eno od vprašanj, ki smo jih zastavili udeležencem, uh, je bilo, kateri so po njihovem mnenju najpomembnejši ukrepi. In predlagali smo jim deset ukrepov za trajnostno mobilnost in vsak udeleženec je lahko izbral tri ukrepe. In prosili smo jih, da jih tudi razvrstijo, kateri je najpomembnejši, drugi najpomembnejši, tretji najpomembnejši. Poglejte si rdeče pasove, tukaj gre za njihove razvrstitve če so en, uh, predlog, en ukrep opredelili kot najpomembnejši, so mu podali tri točke in potem dve in potem ena. Kot najpomembnejši ukrep so opredelili standarde za izpuste CO2. -ja. Kot drugi najpomembnejši ukrep je bila internalizacija zonanih stroškov in kot tretji ukrep oglično neutralna goriva. Potem smo postavili še eno vprašanje kako te različne ekoinovacije delujejo med seboj, ali se med seboj pokrivajo, ali so se v nasprotju. In udeleženci so morali opredeliti sinergije na ukrep. In ukrep, ki naj bi imel največji, najbolj pozitiven vpliv na druge ukrepe, naj bi bila internalizacija zunanjih stroškov. Sedaj pa prehajam k bolj teoretskemu mišljenju. To je del analitičnega okvira. Možne, eh, možna metrica ekonomskih vplivov. Prva stvar je perspektiva uporabnikov. Vpliv ukrepa se vrednoti z vedika stroškov za uporabnike. Znižanje toplovrednih plinov. Naprimer smo izboljšali, smo izračunali stroške olajšav za uporabnike. Potem drugo je mezo gospodarska perspektiva, kako se sektori odzovajo na okrepe in ka, do kakšnih sprememb pri vlaganju eh, pride. To je zelo pomembno vprašanje, eh, na katero moramo odgovoriti, ali eh, potrebujemo več vlaganj, kako bi jih lahko spremenili, preusmerili. In najpomembnejša politična razprava tukaj se nanaša na makroekonomsko perspektivo. Torej, kako to lahko spodbuja, kako lahko ukrepi spodbujajo rast in zaposlovanje. Četrta točka, to je perspektiva blagostanja. Tukaj je analiza stroškov in um, koristi. Gre tudi za analizo časovnih sprememb. Gre za to, koliko časa lahko prihranimo za določenim ukrepom. Potem je peta točka, porazdelitvena perspektiva. Kdo, kaj pridobi, katere skupine ljudi imajo od nekaterega ukrepa koristi ali slabosti. In potem, kaj je tukaj še vladna perspektiva. Pomemben je uh, vidik eh, dohodkov za državo. Nekaj primerov gospodarskih vidikov. Tukaj gre za stroške za uporabnike. Kar se tiče uh, stroškov, imamo tukaj zelo različne rezultate. 100 evrov pridobitve na tono CO2. -ja. Če si pogledamo pomorski promet, pa je slika bolj raznolika. Nekateri ukrepi prinašajo stroške, naprimer minus 360 evrov, pri drugih ukrepih pa nekaj pridobimo, naprimer 40 evrov na tono CO2. -ja. Biogoriva vedno prinašajo stroške vse do leta 2020. To bi se lahko spremenilo, če pogledamo dlje v prihodnost. In potem je tu še ena pomembna stvar, ki izhaja iz spletne raziskave. Udeležence smo vprašali tudi po makroekonomskem vplivu desetih ekoinovacij. In uh, devet ukrepov razumajo kot pozitivne. Samo za ukrep internalizacije zunanih stroškov so imeli občutek, da bo imelo to negativni vpliv na makrogospodarstvo. Ekono- potem uh, je tukaj nekaj opozoril. Um, gre za izključno osredotočenje na stroške uporabnika. Potem uh, mislim, da tukaj zanemarjamo druge uh, vidike. In sedaj prehajam k zadnjemu delu predstavitve, to so priporočila priporočil ne, smo pa razdelili v različna področja. Tehnologija in davki je prvo področje. Tukaj priporočamo to, da je treba imeti, eh, oziroma da je treba izvajati ambiciozne standarde za omejitve CO2. -ja. V mislih imamo eh, tovornjake, eh, kombije in avtomobile. Tukaj so tudi. Je tukaj tudi časovnica, ki je potrebna zaradi ulaganja. Drugi element je tukaj ta, da bi uvedli oglično neutralna goriva. In že sem omenil, da obstaja povezava med, različ, med eh, določenimi gorivi in različnimi načini a, eh, prometa. Biogoriva so naprimer bolj pomembna za zračni promet. Kaj so tukaj možne politika? Omenili smo tudi kvote in kvote bi morale biti dinamične, tako kot tudi standardi, tako da bi se realistično dvigale s časoma. In pomembno je še nekaj, te politike mora podpirati, tudi, morajo podpirati internalizacijo zunanih stroškov. Torej, to mora, cene se morajo višati s časoma, tako da lahko politike druge politike sčasoma eh, predstavljajo pozitivne rešitve in tudi stroške olajšav. Pomembno je omeniti še to, da eh, se bodo cene nafte v prihodnosti verjetno višale in da bo to v podporo temu. In potem je tu še en vidik izvajanja ukrepov. Pri izvajanju ukrepov je pomembna časovnica, roki, učinkovitost se izboljša, pa tudi ravni obdavčitve se povečajo. In sedaj prehajam ka naslednji točki, tehnologija in davki. Ko izboljšamo učinkovitost prometnega sektorja in ko si pogledamo prihodke, ki jih imajo sedaj vlade od eh, prometa pri obdavčitvi goril, bi te prihodki zelo upadli. In en pomemben vidik je, da to nadomestimo. In sicer tako, da eh, povečamo naprimer davke na gorivo ali pa da eh, začnemo pobirati pristojbine za ceste, tako da bi nadomestili to izgubo prihodkov. In pomemben vidik tukaj je, da bi zvišali eh, te davke in pa pristojbene za to, da bi se obranili negativnega učinka. preprečiti moramo prenos na ceste, če ne bomo uvedli nadomestila. In zadnja prosvojnica z moje strani. To so priporočila glede petega načina. Potrebujemo evropske standarde, tako da se bo lahko peti način uporabljal v različnih evropskih mestih, kajti nič ne pomaga, če sem stranka ponudnika mobilnosti v nemškem mestu, naprimer v Berlinu, eh, to pa želim uporabljati v Bruslu ali v Frankfurtu in tega ne moram. Zato potrebujemo evropske standarde, tako da se bo peti način lahko uporabljal v kateremkoli evropskem mestu. to bi bilo lahko tako kot pri, eh, naprimer, gostovanju. To je samo ideja. Omenili smo tudi, da je treba izboljšati kakovost življenja v mestih in opažamo, da se kakovost izboljšuje. Treba je eh, izvajati načrte trajnostne urbane mobilnosti in pa načrte za znižanje hrupa. To sta spremljevalna okrepa. Hvala lepa, gospod in gospodje. Nadaljevali bomo s predstavitvijo. Hvala za uvodne besede, gospod predsednik. Sam sem bil odgovoren za tovorni del te študije. Rezultati kažejo, da je tovor trenutno podcenjen glede potencijala, ki ga ima za to, da bi zmanjšali izpuste CO2 in tudi druge okoljske motnje. Odkrili smo dva velika ukrepa, dva sta preprosta ukrepa, kot je reorganizacija in usposabljanje voznikov ali reorganizacija voznih redov z železnicami ali z pomorskim prometom. Naslednji je sodelovalna logistika. To pomeni, da se podjetja združijo, organizirajo svoje logistične procese tako, da bo prihranilo veliko energije in tudi onosnaževanja. Tretjič, okrepitev intermodalnih vozlišč. Vse to spada skupaj. Ne moremo se posvetiti samo enemu, ampak potrebujemo vse za to, da dosežemo občutna zmanjšanja onesnaževanja ali zmanjšanja toplogrednih plinov oziroma CO2. Zakaj je bil sektor tovora zaenkrat mm, spregledan? Razlog za to je, da se ta sektor zelo hitro razvija. Rast je zelo visoka in vsak ukrep, da bi promet bil bolj okolju prijazen, se nadomesti zaradi visoke rasti tega sektorja. Ta sektor raste z dvakratno hitrostjo v primerjavi z BDP-em. To pomeni, če BDP raste s stopnjo 1,5 odstotka, to bi morda lahko veljalo za Evropo. V tem primeru se tovor razvija z 3 odstotno hitrostjo, to pomeni, da se potvoji vsaki 24 let. To pomeni, da bo sektor tovora še naprej zelo hitro rasel. Številni strokovnjaki tudi menijo, da so ukrepi blaženja mnogo bolj stroškovno neučinkoviti kot v drugih sektorjih. Zato se tovor zanemarja tudi v načrtih komisije za to, da bi zmanjšali izpuste CO2. Tornega prometa praktično ni. Zato smo ugotovili, da je potencial tovora mnogo večji, kot eh, številni strokovnjaki menijo, da bi lahko bil. Kaj je razlog za to? Rezerve, ki so neizkoriščene na področju organizacije niso bile dovolj upoštevane. Logistično sodelovanje je en primer. Vzel bom le ta primer in se spustil nekaj globije v podrobnosti. Sodelovanje na področju logistike je mogoče doseči na tri načine. Podjetja se lahko združijo, tvorijo zaveze. Drugič, podjetja, mala in srednja podjetja, naprimer, lahko izberejo enakega ponudnika storitev za logistične storitve in ta ponudnik storitev bi potem usklajeval dejavnosti. Razlog za to je, da bi veliko prihranili. Tretji način za nadaljevanje dela je, da se velike industrije združijo z dobavitelji. To je začelo sodelovalno logistiko v preteklosti, ko so se cene goriva povečale 2006-2007, so velike družbe se logistično povezale s svojimi dobavitelji. Tako so prihranili 20 do 30 odstotkov, to je zelo veliko. To je samo ena od politik, ki so jih uvedli, kaj ti podjetja so prihranila denar in družba se je soočala z manj onesnaževanja. To je samo začetek. Veliko takšnih primerov imamo, kjer zmagata obe strani. V preteklosti je bila logistika vprašanje individualne optimizacije. Ko so rezultati bili takoj vidni, če povzamemo vse ukrepe posameznih družb, če to storimo in če najdemo skupne logistične procese, so rezultati lahko občutno boljši. Naslednji diapozitiv. Doseganje okoljskih ciljev na področju prevozu tovora predvideva več instrumentov. Mi smo jih pripravili deset, ampak ne bi bilo učinkovito, če bi uporabljali samo enega. Naprimer, internalizacija zunanjih stroškov, to je vprašanje oziroma instrument, ki je najpomembnejši, ampak nemogoče je reči, da bi to lahko rešilo vse, tako kot eh, globalnega problema gospodarstva ne bo rešilo samo obdavčevanje. Ko začnemo o tem govoriti, potem lahko odstranimo te neoptimalne dele z določenim načinom obdavčevanja. V realnosti potrebujemo kombinacijo določanja cen, zato da izboljšamo spodbude, tudi uh, pravila morajo biti jasna, zato da bodo podjetja imela jasno sliko, kaj jih čaka v prihodnosti in zagotoviti moramo tudi naložbene dejavnosti. To je moja tretja točka glede prihodnih izzivov. Tega ne bomo mogli izvesti brez naložb in naložbe v prometni sektor se mora osredotočati tudi na vozlišča. Prej smo se posvečali koridorjem zanemarili pa smo še posebej pri tovornem prometu postopke združevanja. Ti postopki so zelo pomembni, kaj te pošiljke so vedno manjše, zato potrebujemo več povezovanja. Če potrebujemo povezovanje, potrebujemo tudi vozlišča. Zato so pa potrebne naložbe. V zvezi z naložbami moramo razmisliti o dolgoročnih posrednih učinkih. Formalno se posvečamo na prihranke pri denarju in času, zato moramo bolj razmišljati o prihodnosti in o sekundarnih učinkih strukturne strani spremembe v teh sektorjih. Tudi tehnični programi so pomembni in posvečati se moramo varni v skrbi z energijo, glede na to, da bomo v prihodnosti potrebovali vire, ki so že omejeni v zvezi z oceno, tudi v zvezi z oceno projektov TNT, to smo dobili pred nekaj eh, meseci, mislim, da bi dolgoročne ocene morali obravnavati najprej, ne pa samo kratkoročne prednosti za uporabnike. Holistični pogled potrebujemo, ne samo pogled koristi za uporabnike. Upoštevati pa moramo tudi to, da je spodbuda za vlagatelje dolgotrajna, kaj te življenjska doba vozlišč je 50 ali 60 let, zato je treba preučiti dolgotrajne spremembe ali dolgoročne spremembe tega sektorja, ne pa da se posvečamo pri preteklosti tvegamo, če se posvečamo le preteklosti, kajti takoj, ko bomo rešili probleme s statističnimi podatki preteklosti, pomeni, da gledamo v preteklost. Ta je že mimo, gledati pa moramo v prihodnost. In tudi neuspehe trga je treba preprečiti, zato se posvečamo neuspehom trga. To izhaja iz nedelujočih gospodarstv, ampak tudi iz negotovosti, kajti zasebni vlagatelji ne bodo vlagali v podjetje, ki je negotovo. Zato moramo zagotoviti, da bomo imeli podjetja, ki bodo varna. Podjetja, ki so povezana z visoko stopnjo tveganja, pa moramo poskusiti preprečiti. Zato pa moramo imeti čist upogled v prihodnost, ki si jo želimo. To pa je prihodnost, ki jo lahko jasno opišejo tri vprašanja v zvezi s trajnostjo, ki smo jih uvedli. Hvala lepa za vašo pozornost, vendar še prej pa moram povdariti, da je vlaganje v boljše okolje in v promet vlaganje, ki nujno ne vodi v više stroške, ampak vodi tudi v nove izdelke, nove procese, nove postopke, ki so zelo pomembni za prihodnost, za to, da razvijemo evropsko gospodarstvo na globalni ravni. Okoljski izdelki se vse bolj obravnavajo kot tržni delež, ki se dobro razvija in kjer evropsko gospodarstvo lahko postane konkurenčno. Hvala. Uh. Hvala lepa. gospod Šade in gospod Rotengater. Žal ne bomo uspeli končati pravočasno, kajti seznam je vedno daljši. Kakorkoli že, gospod Groš, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Zahvaljujem se za to predstavitev. Če sem čisto pošten, še nisem imel časa, da bi se v to poglobil. Glede na preteklo razpravo sta zame še vedno odprti dve vprašanje. Komisija veliko govori o CO2 neutralni tehnologiji. Ali se tukaj upošteva proizvodnja ali samo uporaba? Če tukaj, na primer, govorite o e-mobilnosti, kajti po mojem uh, mnenju na to vprašanje še ni jasnega odgovora. Kar se tiče sodelovanja v logistiki, govorite o sodelovanju, kjer bi lahko majhna in srednja velika podjetja sodelovala in tako, da bi promet obravnavali na koordiniran, na koordiniran način. Ali sem vas pravilno razumel, da lahko od um, ekoloških inovacij koristijo tudi velika vozila? Sicer pa se mi nasplošno postavlja vprašanje, kako lahko gospodarski razvoj in pa prometno mobilnost razvežem, tako da bi promet še vedno vnaprej obstajal kot dober argument. To bo zelo pomembno, kajti to je zelo pomembno za gospodarstvo. Kaj bi bil za vas najboljši pristop? da bi koristili obema stranema. Hvala, gospod Alkadrovi. Ja, danke vel vorsitter, Nico Lok op mijn beurt uh, sprekers, danke voor uh, hun... Eh, Hvala lepa. Zahvaljujem se obema govornikoma za njuno predstavitev. Tudi sam moram priznati, da nisem prebral celotne študije, ampak kolikor vem, je to samo začasna različica. Zanima me, ali bomo imeli končno različico. in kaj lahko tam pričakujemo, boste preučili še kaj drugič. Cenim vaše besede, povzeli ste več različnih možnosti, ki jih lahko uvedemo, zato da bo promet bolj trajnosten. Gre tudi za potrditev številnih naših prizadevanj z preteklih let v Evropskem parlamentu. Še posebej, ko govorimo o prevozu potnikov. To, kar ste povedali tukaj, je zelo zanimivo. Mislim, da bi komisija morala mm, čimprej začeti izvajati svoje programe mobilnosti, tega že dlje časa ni več tukaj. Ko govorimo o tovoru, se strinjam z Matjojem, govorite o sodelovanju, o zavezništvih, o tem, da bi ustvarjali pogoje, kjer bi pridobili vsi. Zanima pa me, kako lahko za to poskrbimo, kako bi lahko vlade poskrbile za ustrezne spodbude. Bo to samo s pomočjo cenovnih spodbud, bodo ljudje potem sami se odzvali ali obstaja kakšen drug način sodelovanja. Hvala. Ja, vielen Dank. Äh, vielen Dank auf... Hvala lepa. Hvala lepa tudi za poročila. To je bilo zelo zanimivo in to se dobro vključuje v našo knjigo o bili knjigi. Imam štiri konkretna vprašanja oziroma pripombe. Prvič, na 12. prosvojnici in ničesar nisem razumela. Tukaj gre za stroške oziroma prednosti, kjer je zapisano od minus 360 do 40 evrov na tono CO2. In nisem razumela, ali tukaj kaj prihranimo ali imamo s tem stroške. Potem ste omenili električna vozila. Seveda je to prednost za eh, mesta. Vedno govorimo o kombinaciji avtomobilov in pa koles in tako naprej. Ampak večno vprašanje je, odkot elektrika? Ali se eh, vključili kakšne izračune iz gospodarskega vidika? Tretje vprašanje. Podeželja sploh ne omenjate. Napisali ste, zapisali ste samo to, da moramo vzpostaviti dostope, eh, regionalne dostope in da je treba vključiti lokalne vlake. Imate kakšne predloge glede podeželja? Podeželje obstaja, sama prihajam z podeželja in seveda obstajajo tudi ta možnosti, da se lahko vključimo v trajnostni promet in gotovo obstajajo rešitve. In še moja zadnja vprašanje. Nekaj pogrešam, morda je to ki skrito, ampak uh, govorim o pomenu gospodarsko in eh, okoljsko združljivih pametnih prometnih sistemov. Seveda, treba se je izogniti zastojem, treba je izboljšati zrak, ampak eh, ali ste to kje, kje podrobneje vključiti, vključili v svojo študijo? Kaj ti pogrešala sem podrobnosti? Hvala. Tudi sam se zahvaljujem za predstavitev in za študijo. Za to študijo lahko gotovo veliko storimo. E-mobilnost ste že omenili, to je nekaj zelo starega. Prva železniška proga je bila zgrajena 1883. leta v Berlinu, ampak treba je upoštevati celotno verigo od proizvodne do potrošnje pa vse do odstranjevanja. Električni avto danes še ni boljši kot drugi, če upoštevamo celotno verigo izjema je naprimer letalski promet, na to ste tudi opozorili. Tam enostavno ne moremo uh, drugače, kot da uporabljamo kerozin. In kar me najbolj zanima, je denar. Ali ste ta vidik preučili? Razlikovali ste med kratkoročnim in dolgoročnim vidikom? Poznam številke iz Nemčije od reforme železnice je bilo uh, investiranih 14 milijard evrov v uh, promet na dolge razdalje. In uh, lokalni promet uh, smo nekoliko zanemarili. In tam je prišlo do povečanja za 50 odstotkov. V 15 letih smo investirali v napačno smer. Kajti finance bi morali tudi preučiti kot ekoinovacijo. Kajti mislim, da so finance poglavitni vzvod, isto velja za delovna mesta. Ameriška mesta z velikanskimi nakupovalnimi centri, tam potrebujejo avto, da do njih dostopijo. To bi bilo treba spremeniti. Treba eh, bi bilo ustvariti takšne pogoje, da bi bilo privlačneje iti peš. In kako so s tem povezana nova delovna mesta? Torej, zanima me tudi vidik davkov. In potem še zadnja točka, sodelovanje. Dajali ste, da ko se, so se cene nafte dvignile, so velika podjetja sodelovala. V Švici ne sodelujajo samo, ko se dvignajo cene, ampak eh, so uvedli še druge uh, uh, uh, pristojbine, ampak vsi sodelujajo pokliče se konkurenta in se vpraša, ali imate še prostor. In eh, stroški so se za, za eh, uporabnike zvišali za 0,5 odstotkov, ampak vendarle je eh, prišlo do znižanja emisij. Ali ste to tudi ciljno preučili, torej to, te dolgoročne učinke v Švici in zakaj gre cena nafte tako hitro nazaj, čeprav je sodelovanje tako smiselna zadeva? ne glede na konkurenco, ki se seveda odvija. In še zadnja točka, preprečevanje je seveda odločilna točka in ali boste to še bolj preučili, kajti seveda lahko največ eh, emisij prihranim, če grem peš ali pa s kolesom. Oui, court, Gospa Durand, zelo na kratko imam eno vprašanje, ki bi ga dodala vprašanje gospoda Kramerja. Govorili ste o mestih, tam živi največ prebivalstva. Ampak zanima me, ali ste izračunali možnost, da bi radikalno spremenili organizacijo dostave in prevoza. Naprimer, skupna raba avtomobilov in tako naprej. Tako bi lahko ustvarili več delovnih mest, tako kot v sektorju energije ustrezna izolacija zgrad ne ustvarja le zmanjšanje izpustov CO2 in energetsko učinkovitost, ampak vodi tudi do nova delovna mesta. In to so delovna mesta, ki more ostati v Evropi in se ne selijo v, v drugam. Zato me zanima, ali ste imeli kaj takega v mislih. Gospoda, ali želita odgovarjati, lahko odgovori Kdorkoli od vaju, ampak ko začne mahati s kladivom, prosim, da počasi zaključite. Hvala, bom sam poskusil začeti nekje vmes bova pa zamenjala. Najprej v zvezi z dokončno različico. Po našem mnenju je to že precej dokončna različica, ampak vse bo odvisno od komentarjev, ki jih dobima. dobimo tukaj. Če bodo komentarji drastični, potem bomo zadevo občutno spremenili, zato smo zapisali, da je to samo umestna različica. Drugo, kar zadeva električna vozila. Zelo pomembno je razmisliti tudi o časovnici tukaj odločitve o tem, da bi prestrukturirali energetski sistem v Evropi, še posebej v določenih državah, so nejasne. Premike k obnovljivim virom energije, tudi učinkovitost je zelo visoka na dnevnem redu, zelo visok delež je obnovljivih virov energije in določene države menijo, da bi do 2020 morali imeti 20 do 35 odstotkov obnovljivih virov energije in do 2030-50 odstotkov obnovljivih virov energije. Razmere med. Uh, električnimi vozili in vozili na fosilna goriva, bo ostalo nejasno. Videti moramo, kaj bo bolj učinkovito. Električna vozila, če je dobro oziroma baterijsko električno vozilo, ne bo kopiralo le drugega običajnega vozila z 1,5 tone mase in električnim motorjem. Mislim, da bi to moralo biti manjše vozilo, 500 kg naprimer in morda tudi kakšni novi materijali. Na to se zadeva spremeni za električna vozila. In še čisto uh, pošiljanje po uh, morju, pomorsko pošiljanje. Imeli smo torej uh, stroške olajšav. To zadeva različne ukrepe. Imeli smo svežen in v tem svežnju so določeni ukrepi, ki imajo že koristi zaradi olajšav, drugi pa še ne. Zato je bilo to omenjeno. Vprašanje. ITS. Vsaj pri petem načinu menimo, da bi ITS bil zelo pomemben. To zadeva mm, orodja za mobilno komuniciranje, ki omogočajo skupno uporabo vozil ali elektronsko izdajo vozovnic v javnem prometu. Tako bi lahko tudi dobili informacije o tem, kje je mogoče ta vozila uporabljati. To so vse informacijsko-tehnološka orodja in te storitve so zelo pomembne. Ne da usmerjajo promet, ampak da se pomikamo v skladu z razvojem tehnologije. To je zelo pomemben element in tudi storitve informacijske tehnologije lahko tukaj odigrajo svoje, svojo vlogo. Govorili smo tudi o sistemih ITS za usmerjanje prometa, ampak mislim, da bi sedaj predal tebi, gospod kolega. Hvala, najprej želim omeniti vprašanje v zvezi z večjimi, z večjimi vozili. Če si to ogledamo na listu papirja, bi videli, da, da večja vozila prinašajo učinkovitost, ampak tudi velika vozila mm, so eh, Mm, učinkovita z vidika porabe goriva, ampak stranskih učinkov je več, ki jih ne bom tukaj omenjal, ampak o tem se prav gotovo razpravlja. Tudi v parlamentu, pa tudi na nacionalni ravni. Naša rešitev je bila ta, da ne bi zahtevali tako imenovanih gigalinerjev ali zelo velikih tovrnjakov. Želimo zagotoviti intermodalnost med pomorskim prometom, železniškim prometom in kopenskim prometom. Imamo poseben sistem v mislih, kjer bi uvedli posebne centre za to, da bi tovor, ki je v manjših pošiljkah, združili, na to pa bi jih z vlaki prevozili oziroma prenesli na cilj. Tako bi imeli sinhroniziran sistem tovornih vlakov ti imajo enako kakovost kot cestni promet. To bi bila naša rešitev. Oblikovati bi morali sistem vozlišč in eh, železniških postaj ter pristanišč in tovornih centrov na cestah, ki bi bili namenjeni temu, da bi združevali pošiljke. To bi lahko bilo na nizozemskem, v Belgiji in tudi drugod. Posvečali pa bi se dobavi različnim načinom prevoza. Na ta način bi lahko vzpostavili sinhroniziran sistem pobiranja in dostave skupaj na lokalni ravni kot tudi na eh, širši ravni, povezali pa bi lahko kopenski promet in tudi pomorski promet. Naša rešitev je ta, ne pa da bi tovrnjaki bili večji. Drugič, razvezovanje. Po mojem mnenju je to mogoče le, če bodo cene više, če se bodo cene energentov povečale, če bodo dajatve na cestah uvedene, potem bo dejansko prišla spodbuda za razvezavo. En primer tega je ekodavek v Franciji. To ne velja le za mm, avtoceste, ampak tudi 12 do 14 tisoč cest sekundarnega prometa to bi bila spodbuda za to, da bi uvedli razvezavo. In to so spodbude, ki gredo v to smer. Potem sodelovanje. Kdo bo začel? Določene spodbude z trga že imamo, to je bil moj argument. Namreč trg odkriva vedno bolj to možnost, ampak država prav tako lahko pomaga zmanjšati ali oziroma pospešiti ta proces kaj lahko storimo? Lahko uvedemo ustrezne koncepte. Omenil sem tako imenovana železniška pristanišča. To ne more narediti samo ena družba. Če bi to storila ena družba, potem bi prišla v spor z regulatorjem. Zato moramo vzpostaviti omrežja in sistem vozlišč. To ima tudi javno razsežnost, zato pa potrebujemo javni koncept in to mora biti konsistentno za Evropo, zato da ne bo samo nemška železniška družba začela razvijati tega, ampak da imamo harmoniziran pristop. To pomeni, da moramo imeti več pilotnih projektov, zato da industriji pokažemo, kakšne so prednosti takšnega sistema. Začnemo lahko torej s pilotnimi projekti, to je vprašanje za javnost, ne pa da bi začeli kar s subvencijami. Sedaj pa še vprašanje gospoda Kramerja. Ali smo v preteklosti narobe vlagali? Vlagali smo v promet na dolge razdalje, omenili ste več statističnih podatkov. Ti statistični podatki niso napačni, ampak so zavajajoči. Prišlo je do spremembe režima 90-ih letih, do regionalizacije prometa. Deli medmestnega prometa so bili reorganizirani in postali regionalni prevoz. Zato se tako izkrivljajo številke. V preteklosti to ne velja več. Prevoz na dolge razdalje po železnicah se povečuje, še posebej na novo zgrajenih eh, visokohitrostnih povezavah. To je še bolj impresivno v državah, kjer so zgradili dolge koridorje za visokohitrostne železniške povezave. Tam je prišlo do pravega modalnega premika. To potrebujemo tudi v prihodnosti, še posebej zato, ker se promet v mestih povečuje. Švica, LSVA. To je sistem zaračunavanja, ki je usmerjen v delitev načina prevoza. To bi morali spodbujati, zato da se promet po cestah ne povečuje. To je zamisel za to pobudo in vlada je sprejela to pobudo in želi vlagati v železnice in v čez alpske železniške povezave, financirajo te naložbe v veliki meri iz prihodkov od dajatev za uporabo cest. Dajatve v Švici so približno trikrat večje kot v Nemčiji. Cestnine so že relativno visoke tudi v Nemčiji v primerjavi z drugot po Evropi. Zato mislim, da bi bilo preprosto nemogoče v prihodnosti uvesti tako visoke cestnine, kot so v Švici. Politično bi to bilo nemogoče, tudi sami veste bolje kot jaz, da je za takšen ukrep potreben tudi političen konsens. Veliko imamo problemov v zvezi z eh, visokimi cenami, ampak prebivalstvo ne želi sprejeti takšnih politik in se ne strinjajo z politiki. Dobro, razmislimo lahko o tem, da bi razširili dajatve. Ne le, da uvedemo avtoceste v sistem zaračunavanja, ampak tudi sekundarne ceste, zato da bi imeli pošteno konkurenco med različnimi načini prevoza, kajti tudi drugi načini prevoza morajo plačati za lokalno in regionalno infrastrukturo. Ampak mislim, da se Švici ne bomo mogli približati. Imeli smo tudi vprašanje o novih delovnih mestih, to je seveda tudi zamisel. Namreč ne želimo uničiti zaposlovanje, ampak ustvariti nove sektorje za zaposlovanje. Klasična področja rasti imamo, to so zdravstvo in okolje. Siemens, General Electric. Oni vlagajo predvsem v ta dva trga, kaj ti rasti v teh trgih so zelo visoke. Jasno je, da sta ta dva sektorja pod visokim ali velikim vplivom države, zato mora država tukaj storiti vse za to, da bosta ta dva segmenta rasla. Yeah, if, if Zelo na kratko, prosim. Še dve točki. Govorili ste o tem, da se omogoči prenos načina prevoza. Govorili smo o raznih možnostih, kot je internacionalizacija, sodelovanje na področju. Uh, tovorniškega prometa. Seveda bi bila posledica tega preusmeritev načina prevoza. Kako bi to uporabili v urbanem kontekstu? Seveda bi se to uporabilo znotraj uh, prevoza z osebnimi vozili. Več ljudi bi bilo vajenih uporabljati javni prevoz. Eh, ali pa lahko bi se eh, tudi združili pri prevozu z osebnim vozilom, tako da bi to prevažalo 4, 3, 5 ljudi. Eh, seveda so tukaj tudi druge možnosti, kot je recimo um, električno kolo. Eh. Seveda možnosti so seveda različne, so pa bolj na teoretični ravni. Drugo vprašanje pa se je nanašalo na to, zakaj nismo eh, razmislili tudi o vlogi ruralnih okolij, še posebej v povezavi z hitrimi železnicami. Uh, tukaj je um, prevo, prometni sistem neprimerno manjši kot nekje drugje v ruralnih omožjih, recimo sploh, ko gre za pokrivanje uh, daljših razla, uh, razdalj, zaradi tega to ni v naši študiji bolj podobno pisano. Najlepša hvala, rad bi se zahvalil obema gospodama. Uh, eh, Roten, profesorju Rotengatorju in eh, doktorju Šadeju, zato da sta predstavila tako študijo, kot da sta odgovorila na vsa vprašanja, ki so jih zastavili naši člani odbora. Še enkrat najlepša hvala. Če je to umestno poročilo ali kaj podobnega, eh, iskreno upamo, da boste to plemeniteli še z našimi sugestijami, eh, tudi pri svoji končni študiji. Še enkrat najlepša hvala. Hvala tudi eh, predstavnikom v odboru, s katerimi se ponovno srečamo ob treh popovdne. Takrat bomo govorili o vseevropskih prometnih eh, omrežjih, pridružil se nam bo komisar Kalas. Naj vas vnaprej tudi opozorim, kako bo to potekalo. Tej temi bomo posvetili današnje popovdne in jutrišnjo dopovdne. Vem, da moramo biti pri tem zelo strogi glede časa. Vem, da uh, radi kdo govori, rad kdo govori tudi dlje, še posebej koordinatorji, ki so tukaj veliko naredili, zato dejansko nihče ne sme govoriti več kot uh, pet minut. Uh, če se bomo držali časa za govor, bo to zelo koristilo uh, v sklopu naslednjih dveh srečanj.